Shall we start? Ladies and gentlemen. Začnimo, dame in gospodje. Shall we start? Thank you very much. Začnimo, prosim. Najlepša hvala. Lepo zdrav. Lahko sprejmemo dnevni red. Dobro, hvala. Nekaj obvestil imam. Um, najprej opozorilo, da se seja predvaja prek spleta in da je aplikacija e-meeting na voljo vsem. Na voljo je v dvorani tudi nova različica novičnika, tako da najlepša hvala vsem, ki so to omogočili. Včeraj začer je potekalo srečanje odbora predsednikov odborov in 28 komisarjev. Tako da sem se v imenu odbora za notrni trg udeležila tega srečanja. Namen je bil pregledati osnutek eh, načrta dela za leto 2015 eh, in eh, si o njem izmenjati mnenja. Gospod Jur Juncker je podal vodni nagovor, gospod Turmes je potem eh, nakazal smer. Gre za dokaj robusten program. Predstavili so, kaj nameravajo storiti v letu 2015, ne v letih 2016 ali 2017, temveč dejanske načrte za leto 2015. To je bilo osnovano na dogovoru, ki je že bil sklenjen s parlamentom, tako da ni šlo za nič novega. Na to so bile podane tudi jasne izjave o tem, da želimo na zadeve pogledati drugače, z novega zornega kota in na podlagi načel boljšega oblikovanja zakonodaje. Sama sem se na sestanku oglasila dvakrat, najprej pri razpravi o digitalnem enotnem trgu in drugič pri razpravi o pravičnejšem notranjem trgu, ki temelje na okrepljeni industriji. Pri digitalnem trgu smo slišali tudi prispevke IMKA in odbora Libe, ki je govoril o direktivi o zaščiti podatkov. in tudi odbor za kulturo je spregovoril o avtorskih pravicah pri tej točki. Sama sem dejala, da mm, je naš odbor zavezan ustvarjanju novih delovnih mest in večji konkurenčnosti, ter da se osredotoča tudi na zaščito potroščinov. Pozdravljamo torej boljšo zakonodajo, tako pred, eh, prek pregleda ocen očinkov in eh, ocen eh, izvajanja zakonodaje po prenosu. Glede digitalne agende smo želeli zagotoviti, da bi bila vsa zakonodaja tudi digitalno preverjena, torej vsa zakonodaja, ne samo nova, tudi staro zakonodajo bi morali prenesti v digitalno dobo. Potem glede stroškov ureditve na evropski ravni oziroma neurejanja na, neurejanja na evropski ravni. Tudi glede te študije smo dejali, da je ta pokazala jasne prednosti za naše državljane, če bomo to uvedli. Toliko torej o elektronskem poslovanju. Na to enotni trg. Komisarka Tajnen je načel to temo, spregovoril je o potrebi po dodatnem poglabljanju enotnega trga, predvsem z vidika izvajanja To je bila tudi točka, ki sem jo v imenu odbora želela izpostaviti tudi sama. Podarila sem, kako pomembno je zagotoviti, da že dogovorjeno zakonodajo ustrezno izvajamo, predvsem, ko gre za direktivo o storitvah, potem za vzajemno priznavanje kvalifikacij, spremembe glede javnega naročanja, torej mm, zakonodajo, ki se nanaša na vzpostavljanje konkurenčnosti in delovnih mest ter mm, direktivo o zaščiti pravic potrošnikov. Kar se tiče novih zakonodajnih predlogov, smo slišali, da ne bi revidirali direktivo o naročanju na področju obramnega sektorja in razmislili smo tudi, kako bi v evropski semester najbolje vključili enotni trg, tako da bi se evropski semester osredotočal na celotno gospodarstvo. To so bile torej najzanimivejše točke. Glede resolucije, glede širšega delovnega programa, pa mislim, da bo ta resolucija pripravljena januarja. Komisija se bo torej osredotočala na izvajanje, vsaj zdi se tako. In na to moramo kot odbor razmisliti o tem, kako mi spremljamo delo komisije, ko gre za izvajanje sprejete zakonodaje, zato da zagotovimo, da ima zakonodaja željene, predvidene posledice in ne neželjenih. Mislim, da bi bilo dobro najprej o tem spregovoriti v skupini koordinatorjev, zato da bi se odločili, ali bi nekaj časa odboru namenili tudi pregledu dejavnosti izvajanja. Toliko o tem. Naslednja točka na dnevnem redu je sprejetje zapisnika seje. Če do konca tega sestanka ne bo nikakršnih um, sprememb, je, je zapisnik sprejet. Na to sledijo najnovejše informacije o pogajanjih v trialogu. Tu gre za trialog, ki je potekal ta teden v, v kviru predloga o ekolu.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 imeli več strokovnih in tehničnih srečanj, pa tudi dvakrat smo se srečali v trialogu. In zdaj z veseljem poročam, da smo 1. decembra imeli uh, še zadnje srečanje. Pogovarjali smo se predvsem o četrtem vsako člena 6, kjer je govora o varstvu podatkov pogovarjali smo se o tem, kako bo do izvedene določbe v zvezi s tem. In komisija je komentirala eh, predloge parlamenta in jih podprla. Še vedno pa je ostalo odprtih nekaj vprašanj. Na vsak način smo na tem sestanku uspeli doseči rezultate, ki smo jih pričakovali. V bistvu smo lahko zagotovili izvedbo mandata, izvedbo mandata ki smo ga eh, prejeli od eh, Evropskega parlamenta. Mora pa predvsem ta sistem klica v sili delovati po vsej Evropi. Evropski uniji in eh, predvsem v celotnem cestnem omrežju. Za nas je bil pomemben datum vstopa v veljavo določbe o eh, tem, kdaj začne delovati ta sistem klica v sili. Mi smo želeli zagotoviti, da bo ta sistem učinkovit od prvega dne. E, tudi predstavniki odbora za transport in odbora Libe so sodelovali. Jaz bi se rada zahvalila vsem, ki so konstruktivno sodelovali v eh, pogajanjih Eh, vsem, ki so sodelovali pri pripravi besedil, eh, asistentom, poročevalcem v senci, eh, predstavnikov sekretarjata. Zahvala velja tudi komisiji in italijanskemu predsedstvu za to, da smo odlično sodelovali. Ocenjujem, da bo rezultat Eh, jutri v našem odboru tudi eh, deležen podpore. Prepričana sem. Hvala. Thank you very much, Olga, uh, Najlepša hvala Olgi Senalovi in hvala celotni ekipi, tudi sekretarjatu. Hvala, da si prizadevate za napredek pri tej doseju. Jutri do bomo glasovali kot odbor o dogovorjenem uh, predlogu ob 15 do 10. Če bo odbor to potrdil, bom kot predsednica odbora poslala dopis svetu in zapisala bom, da jim prilagamo dogovor parlamenta. Na to pa, koliko razumem, bo tudi svet potrdil ta dokument prek svojega postopka in na to sledi še končno glasovanje na plenarnem zasedanju, samo tako, da bo postopek jasen. Jutri glasujemo, na to pošljemo dopis svetu, na to bo svetu Koreperju potrdil identično besedilo in sledi končno glasovanje na plenarnem zasedanju. Tako da se bomo dogovorili v zgodnjem drugem branju. Hvala. The next item on the agenda is the... Tako, naslednja točka na dnevnem redu pa je poročilo o direktivi za žičniške naprave, gre za izmenjavo mnen o osnutku poročila. Samo eno obvestilo in upravičilo na tem mestu. Prišlo je do spremembe uporabe programske opreme, ki jo parlament uporablja za prevajanje delovnih dokumentov. Tako da je ta osnutek poročila, ki ga je pripravil Antonijo Lopes iz Turis White, Antonijo je prisoten, je trenutno torej na voljo samo v angleščini in španščini. Preostale različice pa bodo na voljo 11. decembra. Potekala je tudi razprava s, um, s sekretarjatom, ali bi morda torej vi kot poročevalec in poročevalci v senci imeli morda na voljo nekoliko več časa za predloge, predvsej, predloge sprememb, glede na to, da ne boste imeli priložnosti prebrati vsega predloga v svojih jezikih. Tako da, če to želite, to lahko storimo. Tako da predajam besedo Antoniju in najlepša hvala za vaše delo. Uh, hvala tem se strinjam. Treba je storiti vse, kar je v naši moči. Če bo treba počakati na vse jezikovne različice, bomo to tudi storili. Sedaj pa v španščini. El mercado, el mercado de las instalaciones. Pri trgu z žičniškimi napravami je seveda vedno opaziti visoko stopno uh, strokovnih uh, elementov in zato je pri uh, tem predlogu tudi stvar precej konsenzualna. Evropska unija ima velik delež globalnega trga z žičniškimi napravami. Približno 4 milijone delovnih mest zagotavlja ta industrija. Eh, direktiva iz leta 2009 glede žičniških naprav je trenutno zakonski okvir. Zdaj želi eh, vse direktive, ki so eh, relevantne, komisija konsolidirati v eno uredbo. Tu gre za harmonizacijo in usklajevanje, tehnično strokovno usklajevanje zakonskih predpisov v državah članicah. To se zdaj želi zagotoviti ne samo za žičniške naprave, ampak tudi za podsisteme in pa za posamezne dele in za napeljavo, zato da bi veljali na zakonski okvir po celotni Evropski uniji. En problem pri izvajanju direktive iz leta 2009 je eh, neenaka transpozicija v državah članicah in ravno zato eh, je komisija zdaj predlagala uredbo In to je bil kompromis zaradi tega, ker bi se tako lažje zagotovilo uh, dosledno izvajanje evropske zakonodaje. Sprememba naj bi zagotovila torej, enotno izvajanje po vseh državah članicah, glede na to, da uh, uredba zahteva popolno harmonizacijo. Države članice ne morejo uh, v nacionalni zakonodaji dodati bolj strogih predpisov. Kljub temu pa bodo države članice pristojne za Eh, določene vidike, eh, naprimer eh, uporaba zemljišča ali pa eh, glede okoljevarstvenih eh, vidikov. Uredba je bila torej zdaj eh, izbrana tudi zato, ker bo eh, cenejše zagotoviti transpozicijo, saj je neposredno veljavna. Poleg tega se s tem Eh, prepreči morebitne pomenkljivosti pri zagotavljanju varnosti. Eh, mi smo predlagali nekaj sprememb, še posebej v povezavi s sklepom 768 skozi 2008 in eh, naš odbor bi moral eh, obravnavati devet predlogov, ki so del tega celotnega svežnja. Eh, delati moramo tudi na podlagi tistega, kar je upravil prejšnji sklic. Direktiva z leta 2004 eh, številka 29, ki govori o um, napravah na plin, tam bi prav tako rad predlagal podoben pristop. E, nadzor nad trgom z žičniškimi napravami bi zdaj radi dodali e, še novo uredbo iz, e, glede nadzora nad trgom ker se predpisi o nadzoru trga ne bodo uh, oblikovali in sprejeli pravočasno, smo predlagali, da se tudi v ta svežen doda uh, novo poglavje številka 4, ki bi obravnaval nadzor trga tudi za, podsistema, uh, za podsisteme in komponente žičniških naprav. Ta predlog je tudi uh, odziv na vprašanja, ki so bila zastavljena glede področja uporabe direktive iz leta 2000. V oceni učinka, ki je bila pozitivna, eh, večina deležnikov meni, da mora biti boljša pravna gotovost, zagotovo eden izmed glavnih prednosti, ki jih prinaša novi predlog. Zdaj ta uredba obje, zaobjema v področju pravo tako žičniške naprave kot podsisteme in komponente eh, in to je določeno v drugem členu. Zdaj je to področje uporabe bolj natančno določeno. Točno določeno je tudi, da uh, se Eh, žičniške naprave razume samo tiste, ki so namenjene prevozu oseb, ne pa naprimer tudi in med izključitvami sodijo žičniške naprave uh, določenega tipa. Predvsem se zdaj zagotavlja tudi, da države članice z nacionalno zakonodajo uh, zagotovijo varnostne uh, elemente. Za varnostne komponente uh, so predlagane tudi spremembe, ki jih, ki jih podpiramo. Ne bi pa radi videli, da uh, v zvezi s tem spremembe kakorkoli vplivajo na, na celovitost celotnega sistema in na trg. Zdaj določbe direktive iz 2000 uporabljamo tudi za uh, podsisteme in to je zagotovo smiselno, zaradi tega, ker se s tem zapolni zakonski okvir, ki je zagotovo bolj soliden. To je moje kratko poročilo. Mene zdaj zanima, če sem na kaj pozabil oziroma če se člani strinjajo z mojim pristopom in podpirajo uh, poročilo. Now we'll go around the shadows and if anybody else sedaj so na vrsti poročevalci v senci in če želi spregovoriti še kdo, naj to prosim nakaže. Dobro. Lucy Anderson za SND. Hvala predsednica in hvala tudi poročevalcu za tako dolg in natančen eh, osnutek poročila. Hvala tudi za jasno predstavitev. Hvala tudi za predlog, da bi za nekoliko podaljšali rok za vlaganje predlogov sprememb. Mislim, da je to zelo dobra zamisel, če je to možno. Sploh, ko gre za roke pred prazniki, ti so vedno težavni. Tako da mislim, da bi bilo to koristno. Naj povem, da sem vestela, da ste razlikovali med direktivo in uredbo. Mislim, da je prav, da tako zagotovimo večjo konsistentnost. Zavedati pa se moramo, da ima to posledice tudi na načelo subsidijarnosti, torej da to vpliva na države članice. Treba je torej zagotoviti, da bo predlog čim bolj korektan. Kot je bilo dejano, naj bi s tem um, razjasnili pravila, ki vejajo na področju žičniških naprav. Varnostne elementi in podsistemi bi morali biti varni, ko se jih da na trg in varnost je seveda glavna prednostna naloga tega odbora. Treba je zagotoviti, da gospodarski subjekti, proizvajalci in relevantni organi poznajo področje uporabe nove uredbe, tako da bomo sodelovali s poročevalcem, tako da bi zagotovili jasne opredelitve in konsistentno uporabo ključnih eh, opredelitev, naprimer organov za skladnost. Eh, in tako želimo zagotoviti tudi, da so določbe v spričevalu o skladnosti jasni, torej da mm, je jasna tudi uporaba člena 14. Imamo tudi nekatere vprašanje glede namestitve oznak CE. Torej, glede okoliščin, v katerih je treba oznako CE namestiti na proizvod ali na embalažo. Tako da nas zanima, ali bi lahko v tem kontekstu namestili tudi elektronski naslov kot del teh obveznih informacij. Glede zamud pri sprejemanju uredbe, pa ne povem, da bomo natančno preučili predlagano novo poglavje, s katerim se želite odzvati na težave pri notranjem trgu. Koliko razumem, niste vključili izključno oziroma izredno določb o zaščiti potrošnikov v, v vaš predlog. Morda bodo imeli kolegi kakšen komentar glede tega. Vem, da je bilo to prvotno del, ki naj bi bil vključen v svežen. Na ravni Združenega kraljestva smo tudi pregledali vprašanje žičniških naprav in želeli so zagotoviti, da sistem pred letom 2004, torej ko je šlo za izvedbene uredbe, še vedno ustrezno prenesemo ta predlog. Tako da se bomo sredotočili tudi na to vprašanje. Prav tako si želimo pogledati opredelitev historičnih um, žičnic. To je pomembno vprašanje v številnih državah članicah, tudi v Združenem kraljestvu. Sploh gre de jasne opredelitve te kategorije. Imamo težave, ko gre za dediščino na področju žičniških naprav. Tu želimo biti jasni. Drugače pa pozdravljamo v strut uložen v to, dobro pa bi bilo imeti na voljo nekoliko več časa. Hvala. E za EKR Ulrike Trebeziv, prosim. Hvala, najprej bi se gospodu Lopezu iz Turisu iskreno zahvalila za njegovo delo. Na tej točki bi tudi sama podprla predsednico, torej da bi imeli na voljo nekoliko več časa, glede na to, da je osnutek poročila sedaj na voljo samo v angleščini in španščini. Gre pa zelo, zelo tehničen dosje, tako da nam bi prevod delo olajšal. Načeloma lahko podprem predlog eh, poročevalca. Jasna pravna podlaga za vse državne, države članice naj bi torej bila vzpostavljena, tako da bi zmanjšali število pravnih težav na notranjem trgu. Kar se tiče historičnih naprav, to naj bi ostalo na ravni nacionalnih držav. To se mi zdi razumljivo, seveda pa imate prav, da je treba jasno opredeliti, kdaj gre za žičnico zgodovinskega pomena. Nasplošno pa bo EKR lahko podprl ta predlog. Hvala. Dita Chance for the Alde Group. Dita Harancova za Alde. Like to thank the reporter. Najlepša hvala predsednica, najlepša hvala tudi poročevalcu. Mislim, da je osnutek poročila zelo dober. Ko sem prebrala teh 141 eh, predlogov sprememb, eh, sem ugotovila, da ni nikakršnih eh, političnih razhajanj med našima političnima skupinama pri tem dosjeju. Pozdravljam to izključitev um, historičnih naprav, ki so jo izpostavili že prejšnji govorci. Tudi na Češkem imamo to vrstne naprave zgodovinskega pomena, tako da se mi zdi, da bi bilo škoda, če bi nehala obredovati zaradi tehnične uredbe. Ampak kot ste dejali, v predlogih sprememb morajo biti te naprave varne za uporabnike. Edino vprašanje, ki se mi zastavlja na tem mestu, pa je, kako preprečiti zlorabo te izjeme. Če mm, je nekaj staro, še ni zgodovinskega pomena, včasih mm, je bolje nadomestiti nevarno staro napravo z novo. Upam, da bo v državah članicah jasno, kaj je naprava zgodovinskega pomena in kaj ne. Prav tako pozdravljam mm, vključitev poglavja o nadzoru trga, kot ste opisali tudi v svojem uvodu. Ampak tu se mi zastavlja tudi tehnično vprašanje. Morda to ni toliko vprašanje za vas kot za komisijo. Kaj se zgodi, ko bo sprejeta uredba o tržnem nadzoru? Pravila o tržnem nadzoru iz tiste uredbe bodo torej nadrejena kakršnim kolim določbam v uredbi o žičnicah. Ali to drži? poleg tega podpiram pristop, da bi tu šlo še naprej za uredbo in ne za direktivo. Mislim, da je glede na število proizvajalcev v državah članicah nesmiselno, da bi imeli različne ureditve. Najlepša hvala, gospa Šaldemuse. All, uh, I'm, I'm really Najlepša hvala ne bom podala konkretnih predlogov glede tega dosjeja, zastavila bom bolj splošno vprašanje. Kot poročevalka o splošni uredbi za varnost proizvodov in kot poročevalka o senci pri SND za nadzor trga, Naj povem, da gre tu za celoten svežen in za potencijalno težavo. Govora je o žičniških napravah, imamo tudi predlog o napravah na plin, potem osebno zaščitno opremo in podobno. In um, ti dosjeji se nanašajo na celoten svežen uh, nadzora trga in uh, svežnja o varnosti proizvodov. Mislim, da je treba pozvati svet, eh, da ukrepa, ker je treba mm, delovati oziroma napredovati pri svežnjo proizvodih. Mm, treba pa se vprašati tudi, kako se dela lotiti v tem odboru, kako zagotoviti, da ko gre za te direktive in uredbe, da uvedemo enake obveznosti za distributerje, proizvajalce in prodajalce pri vseh teh dosejih mislim, da bi morali upoštevati tisto, kar je bilo v parlamentu že sprejeto, ko gre za uredbo za nadzor trga predvsem. Tako da ne bo prišlo do tega, da bomo spostavili štiri ali pet različnih obveznosti ali pa da ne bomo sprejemali različnih uredb, kajti to ni dobro za trg. Moj predlog, predsednica, je torej, da se morda sestanemo s pravno službo in razmislimo, kako se dela lotiti. Predlagam tudi, da bi kot eh, odbor izpostavili to vprašanje v razgovoru s svetom, torej, da opozorimo, da smo se morda znašli v težavah in da je treba ukrepati, če ne želimo na koncu imeti naprimer šest različnih dosejev, glede na to, da horizontalni svežen glede proizvodov še ne velja. Tako da samo sprašujem, kaj storiti, kako zagotoviti, da bo delo potekalo na pravi način? Um, very... To vprašanje je dobro in če dovolite, čisto na kratko. To ni vprašanje za pravno službo. Sekretarjat odbora je že preučil omenjene tri doseje glede žičniških naprav, glede gasilnih aparatov in osebne zaščitne opreme pogledali so horizontalne člene, na katerih se dotika novi zakonodajni okvir. Poskušajo zagotoviti usklajen pristop pri vseh teh elementih. Najboljši način dela bi torej bil, da sekretarjat odbara, odbora stopi v stik tudi z vami, ki delate na področju svežnja za nadzor trga. Tako bi lahko ugotovili, ali prihaja do potencijalnih težav in če da, potem bi morali doseči dogovor. Celotna zamisel novega zakonodajnega okvira je bila, kolikor vem, zagotoviti skladnost pristopov, ne samo, ko gre za domače proizvajalce, temveč tudi, ko gre za distributerje in uvoznike. Treba je torej približati zakonodajo in zagotoviti, dosledno za to, da bo delo organov za nadzor trga lažje. Tako da bom povzela vaš predlog eh, in prosila sekretarjat odbora, da mm, ugotovi, ali prihaja do neskladnosti. Mislim pa, da je bilo kar nekaj dela že upravljenega na tem področju, kajti videla sem mm, delo, ki je že potekalo. Bomo pa pazili na to. Mulțumesc mult, doamna președinte. Gospa Grapini, prosim. Vreau să apreciez munca grea. Najlepša hvala, predsednica. Najprej um, naj, se vam, naj se zahvalim poročevalcu. Ta dosje je dokaj tehničen in dokaj zapleten. Najprej glede roka za predloge sprememb. Ta dosje je zelo kompleksen, um, ampak tudi pri drugih dosjejih nasplošno so roki za predloge sprememb zelo kratki. Ne vem, kaj lahko vi storite kot predsednica ali predsednica pa kaj lahko na tem področju storimo mi. Treba pa je res imeti nekoliko več časa, da razmislimo o zadevah, urejemo stanje za 28 držav članic in naša odgovornost je zelo velika. In potem naj povem, da se sli, strinjam s tem, da bi direktivo 9 iz leta 2000 nadomestili z uredbo. Ne vem pa, ali sem zadeve dobro razumela kar ste dejali. Drugi člen. Drugi člen omenja železn, žičniške naprave, ki se uporabljajo na semiščih in na zaboviščnih parkih. Kam smo to dejansko umestili? To je treba z, z vidika nacionalnega trga zelo jasno umestiti. Kar se tiče turizma, Naj povem, da je treba zagotoviti rast tega sektorja v Evropski uniji. To je velika gospodarska priložnost. In to vrstna sejmišča so naprimer zelo priljubljena v vzhodnji Evropi, v Romuniji naprimer. In mislim, da ni treba tega urejati v čisto vsaki državi članici, ker bo morda zaradi tega prišlo do težav. Tako da bi lahko prosim pojasnili, glede vašega poročila o žičniških napravah eh, za turistične namene. Kako je s tem uredbi? Strinjam se z vašimi pripombami glede historičnih naprav. Če bo to izjema, bo treba razmisliti, ali jo lahko s kakšnim elementom morda nadomestino. Sedaj pa Catherine Stihler. Preden pa se oglasite, pa ne povem, da nisem dobila strani KUE, EFDD ali strani zelenih imen poročevalcev v senci. So bili imenovani dobro Paskala, so imenovali še koga? Euh, da, hvala, Viki. Torej, v imenu zelenih sem jaz tisti, ki ima to čast biti poročevalec v senci pri tem dosjeju. Na tej točki bi dejal, da se ne želim spuščati v nadaljne podrobnosti. Najlepša hvala poročevalcu za vse upravljeno delo. In eh, nisem še imel priložnosti pregledati vseh um, ehm, 143 predlogov sprememb, ampak obljubim, da jih bom prebral. Naj samo povem, da popolnoma podpiramo pristop in poročevalc lahko računa na podporo zelenih pri opravljanju svojega dela. Hvala za mm, usmeritve v svojem poročilu in eh, strinjamo se, da moramo sprejeti uredbo. Zavedamo se tudi, da v svetu prihaja do blokiranja, ko gre za horizontalni pristop glede varnosti. Tako da najlepša hvala in nasplošno popolnoma podpiramo poročilo. srečala. Prosim. Hvala lepa, predsednica. Hvala lepa vsem, ki delate na teh različnih dosejih, za katere vsi vemo, da so povezani. Kar se tržnega nadzora tiče, bom na neki točki govoril o plinskih napravah, vendar pa izziv, s katerim se soočamo pri tem, pri teh predlogih, je že naveden in menili smo, da smo se tega že ustrezno lotili. Izjiv pa je tak, s katerim se soočamo, kajti v parlamentu smo podprli določen postopek, tudi v našem odboru smo to storili, sedaj pa se nam zdi, da imamo seveda novi zakonodajni okvir, imamo pa še naše stališče. Potrebno je torej najti pravo ravnovesje poročevalka Šademoze glede tržnega nadzora, mislim, da ima prav. Potrebno se je tega lotiti kot odbor in mislim, da je to prava pot naprej. Je pa to težavno zaradi razmer, v katerih smo. Ne gre za izbiro, mislim, da nam lahko uspe. Sekretarjat o tem že razmišlja, to je dobro in upajmo, da bomo lahko sodelovali s poročevalko na tem. Dobro je, da ima predsednica eno poročilo, jaz drugo in gospod Lopez iz Tures trete. Mislim, da lahko storimo nekaj, da bomo zagotovili doslednost pri vseh treh temah. To je zelo pomembno. Hvala lepa. Markus Pretzel. Ja, Hvala lepa. Najprej se zahvaljujem za opravljeno delo. 80 strani poročila za v bistvu panogo, ki ustvarja 4000 delovnih mest v Evropi in tukaj sedaj govorite o zgodovinskih turističnih napravah in tako dalje. Delno bi to želeli urediti na evropski ravni, delno na nacionalni še vedno. In če pogledamo, kaj bomo sprožili s tem, o tem bo potem govora seveda v različnih uradih, pri komisiji in komisiji zagnali bomo resnično tak mehanizem, da lahko samo odkimam z glavo, kako ravnamo z davkoplačevalskimi sredstvi. Nekoliko usupal sem zaradi načina, kako to poteka v tem primeru. Vsebinsko se tega sploh ne bom dotikal. Gotovo je tehnično vse dobro dodelano, vendar pa, da za tako nišno industrijo sprožamo tak velikanski mehanizem, se mi zdi pa neverjetno. So would the commission like to Komisija morda? I understand we have Luis Felipe Girard. Hello, welcome. Uh, nekaj pojasnil. Bilo je vprašanje, zakaj zabaviščne naprave, mobilne naprave niso vključene v to, zato ker tukaj to zajema samo prevoz oseb in to torej ni v obsegu zajema trenutne direktive in želeli smo ohraniti torej samo prevoz oseb, ne pa razširiti področje. Kar se zgodovinskih žičnic tiče, so popolnoma izključene. To je vse prepoščeno nacionalni zakonodaji. Seveda pričakujemo, da bo opredelitev zgodovinskih žičnic naletirana soglasje vseh. Tržni nadzor. Kaj je bilo v predlogu spremembe tukaj bi vključili poglavje, ki je vključeno tudi v nov zakonodajni okvir. In kar se nas tiče, in mislimo, da bo to veljalo potem tudi za plinske naprave in osebno zaščitno opremo, kar se nas tiče, ko bo uredba o tržnem nadzoru sprejeta strani svojo zakonodajalcev, bodo določbe v uredbi o tržnem nadzoru nadomestile to, kar imamo v sektorski zakonodaji v tržnem nadzoru. To pomeni, da je to, kar imamo v svežnju v novem zakonodajnem okviru in kar bomo imeli v tej uredbi, glede tržnega nadzora, bo nadomeščeno z uredbo. To je torej naše razumevanje. Kar se tiče poročila, bi se radi zahvalili za predloge sprememb, ki so bili podani. Ti bodo prispevali k izboljšavi uredbe. Hvala lepa. Thank you. Um, thank you very much. We'll come back to the rapporteur. Hvala lepa. Vrnili se bomo še na poročevalca. Samo še nekoliko usklajevanja, kar se vseh treh poročil tiče glede nadzora trga. Domnevam, da se bo zgodilo, da bodo vsa tri poročila prišla v trialogu ob istem času in bomo tako torej skušali obravnavati celoten okvir tržnega nadzora. Dobro pa bi bilo imeti sestanek skupaj in da bi bili dosledni da bi to torej zagotovil tudi sekretarat. To je moja pripomba glede tega. Upam pa, da bomo prišli do trialoga glede tržnega nadzora in varstva proizvodov, varnosti proizvodov, da ne bomo torej izgubljeni in blokirani za dolgo časa, kajti to bi bilo slabo. Antonio. No, I would just uh, like to take the opportunity to thank uh, Hvala lepa. Rad bi izkoristil priložnost, da se zahvalim kolegom iz različnih političnih skupin za pripombe in spodbude. Gre torej za zgodovinsko vprašanje. To zgodovinsko vprašanje je v rokah držav članic. Naj pa spomnim, da gre torej za nove naprave, ne za zgodovinske. Varnost je ključnega pomena in to sem vedno skušal upoštevati. Prihaja zima in seveda bodo žičnice spet pomembne. Vemo, kakšna je politika, biti moramo natančni. Razprava na splošni ravni ne zaradi tega poročila mora biti ustrezno usmerjena. In pripravljam sem seveda vključiti, kar je potrebno v to poročilo. Sem pa videl, da je precej široko soglasje glede predlogov sprememb, tako bi, da bi se tega držal. Če pa bo kaj novega, vas bom, tako kot od vsega začetka, o tem obveščal. Vprašanje turističnega elementa. Moja, moj veljeno kraj je Majorka, torej nekaj tudi vemo o turizmu kot vi, gospa. In vedno mislim tudi na turizem to že moram izpostaviti. To je industrija, ki ne zagotavlja samo 4000 delovnih mest kot žičnice, tako da na turizem tudi mislim, govorimo tukaj o 100 tisočih delovnih mest. Tudi to bom torej upošteval in pozorno si ogledal posledice turističnega elementa pri vsem tem. Potem, kar se tiče potrošniško specifičnih izdelkov. Tukaj je bilo vprašanje radijske opreme, tukaj to iz tega poročila in to sem vključil iz tega poročila v svoje poročilo. Kakorkoli že. Hvala lepa za podporo, kot sem že dejal. Vzel pa si bom potreben čas, torej tudi za vse prevode. V Španiji seveda namenjamo veliko pozornosti jezikovnemu vprašanju, tako da bomo zagotovili čas, ki je potreben, ko bo poročilo na voljo v vseh jezikih, pa bom na voljo, da se z vami spet pogovorim. Hvala. Uh, uh, Prav. Bomo videli, kako bi lahko podaljšali rok. tako da ne boste morali delati na tem prek božičnega obdobja. Dali, vam bomo torej nekaj več časa, da ne bo potrebno to obravnati takoj po božiču. Tako, sedaj pa naslednja točka, to je predstavitev komisije, predstavitev ocene učinka. O, varovanju nerazkritega strokovnega znanja in izkušenj ter poslovnih informacij, poslovnih skrivnosti pred njihovo neupravičeno pridobitvijo, uporabo in razkritjem. In začeli bomo s komisijo. Mr. Bergevin? Yeah. Right. Thank, Thank you, Chair. Prosim, komisija. Thank you, Chair. Hvala lepa, predsednica. Lahko dobim prosojnice. Well, since, since I've got a lot of slides, I'll, I'll... Veliko prosojnic imam, tako da se bom tega kar lotil. To je seveda odziv na razpravo v odboru zadnjič in sedaj bom predstavil oceno, ki jo imamo glede tega. Veliko je prosojnic, upam, da jih imate, skušal jih bom preleteti, da bomo potem seveda lahko imeli še razpravo. No, prva prosojnica, da so na voljo tudi na internetu na strani odbora. Hvala. Torej, prva prosojnica. Upam, da me boste spremljali. Mislim, da je vprašanje jasno. Tukaj ne bom porabil veliko časa. Znanje je seveda ključno v modernem gospodarstvu. In konkurenčnost naših podjetij je odvisna od tega, kako razvijajo in ohranjajo znanje in celotno vprašanje intelektualne lastnine je seveda tudi vprašanje inovacij. Pravice intelektualne lastnine so zelo pomembne, eno od orodij, ki se zelo naširoko uporablja, pa je seveda tudi vprašanje tajnosti. Naslednja prosojnica, prosim. Bolj specifično, vsako podjetje ima določene zaupne informacije. To je dejstvo. In to ni potrebno dokazovati. Potem še ena pomembna točka. Gotovo je nekje v verigi kakšna eh, trgovinska zaupna informacija. Preden registrirate patent, bo to že skrivnost. In potem tudi seveda tisti, ki bi Eh, imel prednost in pridobil te informacije, bi dejansko bil v prednosti. Torej, dejansko je potrebno povedati, da je konkurenčnost gospodarstva povezana s trgovinskimi zopnimi podatki. Naslednja prosojnica. Naslednja prosojnica, prosim, se upravičujem. Prav tako je potrebno, upam, da bomo dobili naslednjo prosojnico, povedati, da zaupni podatki ne dajejo imeti neko pravice do informacije, ki je tajna. Ne govorimo o izključni pravici. Konkurenti lahko po zakonitih po teh usporedno odkrijejo ravno take informacije, podatke. Torej, gre za to, da je zagotovljena konkurenčnost. Gre pa seveda v tej igri za postopne inovacije in razvoj nadaljnih tajnih podatkov glede tega, kaj že imate. Po drugi strani pa je potrebno vedeti tudi, da se lahko zaupni podatki pridobijo tudi na nezakonit način s krajo ali s kršitvijo dožnosti o zaupnosti, ki jo imate s partnerjem, naprimer. Potem pa je veliko vprašanje, ali je to velika težava in mislim, da je nasa, naša ocena učinka skušala pokazati, da to je velika težava. Naslednja prosojnica. Razlagamo, kar smo storili pri zbiranju podatkov za oceno učinka. Najprej smo pripravili pravno študijo, preverili in pregledali smo pravne razmere v 28 terici Potem smo imeli zelo dobro obiskano javno konferenco junija 2012. Tam smo se pogovorili o tem, kako bi lahko raziskali trg in kako bi lahko dobili informacije o tem, kar ni na široko na voljo podjetja. Seveda ne razkrijajo svojih trgovinskih zaupnih podatkov in to je torej bilo pomembno vprašanje za nas. To je predvsej težavno področje zbiranje podatkov in smo se resnično zanašali na študije. Imeli smo tudi javno posvetovanje, na to se bom še vrnil. Najprej izpostavim dejstvo, da je študija znotraj industrije bila vodena strani profesora Franconija, ki je strokovnjak na tem področju, prihaja iz Bolonije in to je v polni meri dosledno z določbami v priročniku iz Osla in metodologije, ki povezana s tem. 60 odstotkov vzorca je MSP-jev, na to se bom tudi še vrnil. Kot veste, imamo vedno tudi javna posvetovanja in imeli smo 386 odgovorov. Tukaj vidite podrobnosti, tega se ne bom dotikal, različnih kategorij. In od 52 državljanov je podalo tudi odgovora. Torej, to je predvsem vprašanje za podjetja. Tudi na to se bomo vrnili. Kaj je potrebno upoštevati? Uh, imamo torej odgovor za Business Europe, ki pokriva vsa podjetja, torej gre tudi za ponderiranje odgovorov, ki je pomembno in potem tudi posameznike, vendar pa to je splošna težava z vsemi javnimi posvetovanji. Nekaj pa želim izpostaviti, kar se tiče odgovorov državljanov. Približno pol odgovorov je bilo popolnoma enakih in sedeli smo v vzorcu, sedeli so v vzorcu, ki je bil na voljo strani ene od političnih skupin, to je seveda spremljivo in dovoljeno, vendar pa to tudi pomeni, da smo si to zabeležili pri oceni učinka, ne da bi imeli stališče. To se lahko zgodi. Naslednja prosojnica, zaključki. Najprej, mislim, da imamo 21 prilog pri oceni učinka, ne bom vseh navajal, vendar pa tukaj imamo ključne sklepe. Najprej, zaupni podatki so ključni, kot sem dejal, za podjetja po vsej Evropski uniji. Drugič, odtojitev zaupnih podatkov je resnična težava, ki narašča. Tretjič, najpomembnejše za vaš odbor, gotovili smo razdrobljen regulativni okvir na skupnem trgu, kar se tiče možnosti pritožbe na otujitev zopnih podatkov. To je torej ključna točka, ki je resnično eh, tisto, kar tiči za to oceno učinka, zakaj smo to storili in zakaj je potrebno stvari izboljšati. Študija pa tudi kaže, da to spodkopava tudi čezmejne inovacije podjetja dan danes tako delujejo, specializirajo se na področjih in sodelujejo čezmejno s partnerji, da razvijajo nove poslovne modele, inovativne prakse, proizvode in tako dalje. In ta razdrobitev ima negativen učinek pri iskanju partnerjev čezmejo za take projekte in to izpodkopava rast in konkurenčnost na skupnem trgu. kar se tiče ekonomske uspešnosti Evropske unije, naj izpostavim v tej prosojnici še enkrat, da je to pomembno tako za velika, kot tudi za prav posebno majhna podjetja. In to boste videli tudi iz nekaterih števil kasneje. V oceni učinka smo gotovili, da je za ta predlog strani MSP-ov velikanska podpora v EU. Še nekaj, kar bi rad izpostavil na tej prosolnici, je, da zaupni podatki imajo zelo pomembno vlogo pri izmenjavi informacij med poslovnimi partnerji po Evropski uniji, še prav posebno, kar se tiče raziskav razvoja in inovacij, sodelovanje pri raziskavah, to je zelo pomembno in to je res tudi za univerze, za gospodarske podaljške na univerzah, ki iščejo poslovne partnerje po vsej Evropski uniji pri razvoju svojih raziskav. Torej, to je zelo pomembno tudi za enotni trg. No, zlorabe, kateri so najpomembnejši razlogi za odtujitve, to je tu navedeno. Seveda, sedaj smo gospodarstvo znanja, kot sem dejal, so podatki ključnega pomena. Zato je seveda tajno zelo pomembna. Drugič, kot sem dejal, specializacija, outsourcing, licenciranje, skupna podjetja, vse to se vedno bolj uveljavlja in konkurenčna podjetja tako vedno bolj rastejo, specializirajo se. Torej, tveganje odteka informacij je prisotno usposobljena delovna sila, vedno bolj mobilna in čezmejna, to tudi lahko pomeni nevarnost. Imamo pa tudi merom krajše proizvodne cikle. Ko govorimo o intelektualni zaščiti, govorimo o pogojih zaščite, veliko krat. Veliko proizvodov bo imelo merjeno dobo trajanja v mesecih, torej mm, koliko mesecev potrebujejo za razvoj. In spet tukaj jih je potrebno zaščititi zaupne podatke. In potem seveda internet in razvoj na področju IKT, vse to je pomembno, to ni več novo, to imamo že 20 let um, in hacking tudi igra pomembno vlogo pri zlorabah pri odtujitvah. Podatki so vedno problematični pri tem. Torej, vse skupaj smo pregledali. Ko sem govoril o industrijski študiji, to je bila študija iz Bolonje in imeli smo reprezentativen vzorec, tukaj lahko vidite, da so podjetja bila pripravljena razkriti, da so že imela, imela težave s takimi otojitvami. seveda podjetja tega ne razglašajo vedno rada, ker lahko ima to velikanski učinek, ne samo na njihovo uspešnost, temveč tudi na cene, ko govorimo o velikih podjetjih. Vendar pa celo ta teden smo imeli primer novice, da je prišlo tudi do pridobitve, nezakonite pridobitve podatkov velikega podjetja v ZDA. Trdi disk je bil zbrisan v steden in so eh, dostopali nezakonito do veliko podatkov, do filmov v tem primeru, pri tem podjetju. Potem pa seveda zakonodajne regulativne pomankljivosti. To bom prepuščal vam, vendar pa tukaj lahko vidite, kako v različnih tipih zakonodaje to obravnavajo države članice naj izpostavim. Veliko poslancev bo dejalo, da imamo pritožbene postopke na ravni držav članic. To je res. Vendar pa so možnosti zelo različne po državah članicah, tudi tam, kjer je to zajeto v zakonu. Torej, obstaja velika pravna negotovost pri čezmejnem delovanju. Ključno vprašanje tukaj je, da je samo deset držav članic takih, da imajo opredeljene zupne podatke v svojih zakonih te opredelitve, čeprav skupni podlagi in kljub temu, da je to že zajeto v sporozumu TRIPS, imajo velike razlike. Prav tako prihaja do velikih razlik, kar se tiče možnosti preprečitve tretji strani, da bi izkoristila ukradeno uh, nezakonito pridobljeno zaupno informacijo. Šest držav pa nima specifične zakonodaje na tem področju, torej se zanašajo na splošno civilno pravo. Seveda, to se lahko tudi zagotavlja, vendar pa če ste MSP, ki trguje prek meja in želite imeti možnost pritožbe, pravno varstvo, potem je težko ugotoviti točno kako se to izvaja v vsake od držav članic. Podjetja pozivajo k zaščiti ravni EU. Še en primer, kar se tiče korektivnih ukrepov. Tukaj vidite graf, vidite diagram. Samo sedem držav članic je takih, da ni možno uničiti korektivnih ukrepov protizakonito pridobljenih dobrin in tako dalje. Torej, spet razdrobitev, ne bom šel v podrobnosti. Za zaključek, gotovo obstajajo razlike in po rezultatih študije je dejstvo, da te razlike obstajajo po državah članicah, pomembno, saj to pomeni odvračanje podjetij od čezmejnega delovanja. Potrebno je tudi prepoznati, da je najšipkejši člen seveda največja težava. Dobro je, če imate zaščito v vaši državi in potem sodelujete čezmejno. Če pa je potem eden od teh partnerjev najšipkejši link, torej šibek, šibak link, potem boste imeli tudi vi težave in ne boste mogli imeti uspešnih pritožb. Thank you. Še eno ključno vprašanje, ki je bilo navedeno, je dvom, da če že gre za sodne postopke v določenih državah članicah, da je možnost ohranitve zaupnih podatkov v določenih krogih, zato da bi šlo za pošteno sojenje popolnoma nejasno v določenih državah članicah, je to potrebno sredstvenem sodišču z navzočnostjo javnosti. Torej, tudi če je zakonodaja, na, če zakonodaja je, je to potem težko zagotoviti. In ne nazadnje, menil sem kazensko pravo, prej sem se osredotočil na civilno, kazensko pravo, samo 12 držav članic ima kazenske sankcije na tem področju. To je torej podoba. Po državah razkorak je velik. Tam, kjer so bili prostorčki, tam lahko vidite za zakonodajni. Torej, razobitev je velika. In ne na zadnje, nismo edini, ki smo pomislili na to. Tukaj je primer OECD, je to pripravljala in so se gledali raven zaščite na tem področju in celo v teh štirih velikih državah članicah obstajajo znatne razlike. Tole bom kar preletel, ker kot sem že omenil, je velika težava, da se malo podjetij loteva obrambe zopnih podatkov pred sodišči, ravno zaradi te razdrobitve in pomankanja jasnosti pravnih sistemov. 29 odstotkov tistih, ki so govorili, so menili, da torej nimajo učinkovitih pritožbenih sredstev in 14 odstotkov je imelo občutek, da tvegajo izdajo tajnih informacij pred sodišči. Kar se tiče odvračilnih ukrepov za čezmeno trgovanje je to pomankanje varnosti pri zopnih podatkih ravno eden od razlogov za to. In tukaj v tej oceni učinka smo to izpostavili. Je pa seveda to vse skupaj težko merljivo. Skušali smo storiti vse, kar je v naši moči, da bi to zagotovili. si ogledamo prvo težavo. Jasno je, da je to, kar se dogaja zaradi negotovosti, da je seveda više tveganje pri inovacijah, više tveganje, da bo prišlo do kraje in so potem tudi više stroški za zaščito. Če si ogledamo oceno učinka 40 odstotkov, to je precej veliko evropskih podjetij, si ne želi izmenjevati zaupnih podatkov znotraj Evropske unije iz teh razlogov. Več kot 50 odstotkov podjetij pa meni, da različna nacionalna pravila zmanjšujejo prizadevanja za razkave, za izkave in razvoj čezmenem sodelovanju. Kar se tiče konkurenčnosti, to je druga težava. 56 odstotkov tistih, ki je odgovorilo, menijo, da so s tem izgubili stranke, pogodbe in se je znižala prodaja. Prav tako ima tukaj to veliko večji učinek na MSP-je, predvsem zato, ker se ta večinoma zanašajo na tajnost podatkov, ne pa toliko na pravice intelektualne lasnine, ker je to pač za njih predrago. In potem zadnja zadeva, ki se mi zdi pomembna. In spet to kaže razlike po državah članicah. Iz javnih posvetovanj je postalo jasno, da je tveganje veliko više v tistih državah, kjer je zaščita slabša. Torej, spet menim, da to opravičuje obseg težav na tem področju, zakaj moramo ukrepati. Prav tako je pomemben učinek, kar se tiče konkurenčnosti in trga delovne sile. Poročilo je bilo pripravljeno v Nemčiji in je ocenevalo, da izgubimo približno 30 tisoč do 70 tisoč delovnih mest na leto zaradi industrijskega vohunjenja. Torej, pomen težave je spet izpostavljen ključna zadeva, ki bo še prav posebno pomembna za poslance, pa je seveda tudi učinek na mobilnost delovne sile. Jasno je iz nekaterih razprav, ki smo jih imeli, da v razmerah, kjer zakonodajni okvir za pritožbe proti otvitvi zaupnih podatkov, kjer je to šipko, to pomeni, da potem seveda ima to učinek tudi na trg delovne sile. Spet, to je težko merljivo, vendar pa to je bilo nekaj, kar je izšlo iz vsega in celo v ZDA so upravili kar nekaj dela na tem področju, kjer je manj zaščite, imajo več težav. Ker lahko ima to odrečilne učinke na mobilnost delovne sile. Kar se tiče zniževanja konkurenčnosti, tukaj govorim o podatkih OECD. V svojem delu so menili, da je statistično pomembna povezava med jasno zaščito zaupnih podatkov in inovacijo. In mislim, da to nasplošno priznava celotna gospodarska skupnost. Kakšen je torej cilj naše politike? Najprej želimo izboljšati pravno zaščito na skupnem trgu in izpostavljam, gre za pravno zaščito proti otojitvam tajnih podatkov, ne gre za ustvarjanje novih pravic. Kot sem že prej dejal, je to predvideno že s porazumom TRIPS, ki seveda ostaja veljaven. S tem bi izboljšali uspešnost pri raziskavah in razvoju in pri prenosu znanja na notranjem trgu. To bi moralo našim podjetjem dati možnost, da so bolj konkurenčna na globalnem trgu. Ni mi treba posebej podarjati, da je pravna podlaga klasična člen 114 pogodbe. Preizvedli smo tudi analizo subsidijarnosti. Poročilo je zapisalo o tej, eh, da eh, le Španija in da, da eh, načelo subsidarnosti ni kršeno, da je prišlo do posebne analize v Španiji na portugalskem. Smo pa razmišljali o različnih možnostih, ko smo izvedli oceno učinka, vse od statusa quo preko kazensko-pravnih ukrepov. Eh, pri drugi možnosti smo razmišljali samo o ozaveščanju, eh, o, o priporočilih. Cel spektr opcij smo uh, obravnavali. Status quo se nam ne zdi realistična možnost, saj vidimo, da je vse več tujitev. Fragmentacija mm, je vse bolj prisotna. E, glede na to, da je TRIPS velja že 20 let, Tu ni nič neprečakovanega. Na desni strani tega prikaza boste videli nekaj podatkov. Mnogi, eh, ki so odgovarjali na vprašanje, ki zahtevajo ukrepe. In to je še posebej pomembno v malem gospodarstvu. Majhna srednja velika podjetja so tista, ki zahtevajo zakonsko ukrepanje in so običajno tisti, ki eh, tega ne zahtevajo, so zadnji, ki predlagajo nove zakonske predpise. Pri tem prikazu se tudi ne bom predolgo zaustavil, le pri peti opciji, kjer sem eh, dejal, gre za koordinacijo tako v civilno-pravnem kot kazansko-pravnem smislu. V dvem smislu naj nekaj eh, povem kazensko pravno sklovanje stališča komisije je izhod v sili, zadnja opcija. Eh, že usklevanje v civilno pravnem smislu bi bilo po naše preuranjeno. Poleg tega pa bi ta opcija imela prevelik učinek, kazensko pravno usklevanje bi eh, se predvsem osredotočalo na delovno zakonodajo, ampak naša ocena je bila, da nimamo ustreznih temeljev, da ne bi bilo utemeljeno um, zaenkrat kaj takšnega predvideti. Zato te opcije nismo upoštevali. Številke so tiste, ki Eh, so najbolj zgovorne. 77 odstotkov podjetij meni, da je treba zagotoviti večjo zaščito pred otojitvami, 54 odstotkov jih pravi, da bi morali zboljšati možnost pravdanja v drugi državi članici, 49 odstotkov podjetij pa eh, zahteva meni, da bi eh, zakonodaja skupnosti imela odvračilni učinek. že s tem, ko bi se pojavili ti predpisi, bi to imelo odvračilni učinek. Dokazno gradivo, ki podpira to opcijo, je prepričljivo. Tudi v oceni učinka boste videli podatke, ki to potrjujejo. Eh, naslednje vprašanje, ki se ga je vredno dotakniti, je vprašanje eh, konkurence. Večja pravna gotovost in dodatne varnostne kautele in klauzule za boj proti zlorabi, to smo že omenjali zadnje, bi dejansko uh, pomagale podjetjem Bonafide, uh, odpravili bi s tem tudi ovire na trgu bonafida podjetja bi eh, lahko eh, preko možnosti za pravdanje dejansko eh, zaščitile svoje skrivnosti. Mi smo želeli predvideti jasne klauzule in tudi sankcije za boj proti odtujitvam in krajam. Naslednji pomemben element je mobilnost delavcev. Kot sem dejal, smo mnenja, da bi jasna pravila o poslovnih skrivnostih lahko da, uh, ustvarila nove možnosti. Tu je povezava tudi s klauzulo o uh, nekonkuriranju. Za nas je uh, ta element pomemben skušali smo zagotoviti uravnoteženo besedilo tudi s tem, da ima eh, čim manjši učinek na mobilnost delavcev. Tu je tako ali tako govoro o izjemno kvalificiranih delavcih, ki so ključni za uh, inovacije. V besedilo smo ugradili dodatne kautele, zato da to ne bi imelo negativnega učinka na mobilnost delavcev. Želeli bi se majhnega, a pozitivnega učinka. Dodali smo tudi eh, kautele glede temeljnih pravic, glede žvižgačev in eh, novinarske eh, svobode. To so pomembni elementi. Ne bi radi ustvarjali situacije v kateri bi bile te pravice na kakršen koli način omejene s tem, da bi eh, prestrogo urejali eh, skrivnosti. Poseben element je, so tu torej temne pravice. Nismo pa uh, ugotovili nobenega negativnega učinka niti na okolje, niti na pravno breme. Če bodo vprašanja v zvezi s tem, uh, prišla od poslancev, bom na nje seveda konkretno in z veseljem odgovoril. Zdaj pa v primerjavi teh različnih opcij. Če bi skušali izvesti le informacijske kampanje za podjetja, eh, bi to pomenilo visoke stroške. Eh, poleg tega pa to ne bi imelo koristi, ki bi si jih želeli. To ne bo izboljšalo fragmentacije Vprašanje, če bi to dejansko imelo lahko pozitiven učinek eh, in odvračilni učinek. Prej sem tudi že povedal, zakaj menimo, da eh, kazansko pravno sklevanje ne bi bilo ustrezno, mm, še posebej zaradi eh, mobilnosti delavcev. Zato smo po vsem presojanju in pri pregledu in analizah ugotovili, da je opcija 4 eh, še najprimernejša. Mislim pa, da sta že na prejšnjem zasedanju obravnavali druge opcije. Eh, na koncu eh, bi lahko povedal še nekaj o spremljanju in evalvaciji predvideli smo precej eh, natančen načrt za spremljanje in evalvacijo. Zdi se nam realističen, da bi ocenili, ali so zakonski predpisi učinkoviti, je treba počakati nekaj časa. Seveda je treba oceniti, kakšen je ekonomski učinek glede na čezmejne dogovore, sporozume in inovacije. Jasno smo se zavezali sodelovanju z OHIM in pa z opazovalnico za kršitve avtorskih pravic. To delo se je že začelo. Naj pa jasno povem, da mm, se strinjam s tem, kar ste povedali v parlamentu, da potrebujemo ustrezne kriterije in merila. To je res, ampak narobe bi bilo, da bi prehitro takšna merila za poročanje uvedli. Najprej je treba preveriti, kako stvar deluje v praksi, preden se odločimo za takšno natančno merila. Hvala lepa, gospa predsednica. Oprostite, sem pa tako dolg, ocena učinka je bila predvsej dolga, zato sem si vzel čas in to natančno predstavil. Hvala lepa, da ste nam eh, dali to priložnost, da predstavimo to oceno učinka in upam, da uh, vam je bila ta predsednica koristna. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa poročevalka, gospa Komi, izvolite. Hvala lepa, gospa eh, predsednica. Ta predstavitev je bila zelo uh, izčrpna, zato bomo morali vse to eh, seveda obdelati. Na zadnjem sestanku smo se že pogovarjali o, teh, o tem eh, dosjeju. Mi lahko obdelamo samo tiste elemente, ki so povezani z notranjim trgom. Seveda bomo na to predstavitev gledali samo svojega eh, eh, gledišča, drugi pristojni odbori so še Libe in Juri. S tem eh, dosjem želimo izboljšati konkurenčnost evropskih podjetij na tem področju. Zdaj smo v časih gospodarske in finančne krize. Karkoli bo izboljšalo konkurenčnost evropske industrije in majhnih in srednjih velikih podjetij, lahko pozdravimo. Evropa mora prevzeti vodilno logo na tem področju, zato smo zelo uh, zadovoljni, uh, da se to predlaga nove storitve in novi proizvodi na trgu eh, so lahko nekaj zelo dobrega, vendar pa moramo biti pri tem seveda zelo pozorni in previdni. Eh, pravice intelektualne lastnine ne pokrivajo vseh vidikov v eh, pripravi novih proizvodov, novih storitev. Obstaja tudi marsikaj drugega, ki nastaja v celotnem procesu priprave novega proizvoda in novih storitev. In poslovne skrivnosti so še dodatna zaščita, zaščita ne tehnološkega vidika pripravljalnega dela nove storitve ali novega proizvoda. In zato potrebujemo določene pravila za to. Zdaj še nekaj kaj bolj konkretnega potem, kar smo slišali od prezentacije. Ne smemo pozabiti na glavni cilj, eh, to pa je konkurenčnost te industrije. Upam, da bomo na koncu eh, s kompromisom našli najbolj uravnotežene možnosti. Na, rada bi v tej prvi izmenjavi mnen eh, navrgla nekaj vprašanj, zanima me tudi, kakšno mnenje imajo drugi kolegi. Ne samo politična mnenja, tudi strokovna mnenja me zanimajo. Torej, komisija je svedla dve študije. Najprej je eh, javno posvetovanje in pa še ocena učinka. Komisija je dejala, da bo parlament zauzel svoje stališče. mi smo eh, tudi bili v stikih z državljani in podjetniki, tudi združeni, kot je Business Europe, ehm, so podali svoje mnenje. Mislim, da smo zdaj zbrali precej širok nabor eh, mnen za to, da lahko izvedemo strezno razpravo. od državljanov sicer nismo prejeli dovolj prispevkov za namene zaščite potrošnikov, je to nekoliko zaskrbljujoče. Državljani in podjetja uh, imajo vendarle včasih pri uh, tej zadevi nekoliko drugačno mnenje in o B je treba upoštevati oba konca spektra poslovne skrivnosti. So uh, pomembne, čeprav posvetovanje in uh, poslovne skrivnosti uh, predstavljata nasprotna konca spektra, ampak vendarle jo je treba zbližati in najti možnost za to, da bodo tudi potrošniki razumeli te predpise in uh, jih podprli. Morda nam komisija lahko bolj natančno predstavi razloge za te uh, povratne informacije, ki jih prejela. Komisija je sicer bila v svojo predstavici precej fragmentirana, a vseeno se ji zahvaljujem zaradi tega, ker smo na zadnjem sestanku zahtevali več podrobnosti. Hvala za to, da ste nam predstavili stvari nekoliko bolj podrobno in izčrpno, ampak problem je na enem izmed prikazov, kjer je uh, napisano, kako zelo različne predpise imajo države članice glede zaščite poslovnih skromnosti. Z direktivo se skuša stvari poenotiti. Zdaj bi rada obdelala posamezne poglavje. Najprej prvo poglavje, člen 1 in 2 predlog komisije je kar uravnotežen. Čeprav moram priznati, da bi si želela bolj restriktivnega pristopa. Področje uporabe in predmet člen 1 zaščita eh, pred eh, nezakonitim razkritjem in zaščita poslovnih skrivnosti. Bolj konkretni moramo biti. Eh, nacionalna zakonodaja na tem področju je zelo uh, stroga in to mora veljati še naprej. To je zelo pomembno in pozitivno. Namen te direktive pa mora biti zagotoviti minimalne, enotne, minimalne standarde zaščite poslovnih skrivnosti v državah članicah, zato da bomo imeli uh, minimalno stopno usklajevanja in harmonizacije. Nekatere države v članicah so predpisi zelo strogi, kar je lepo in prav, ampak mi bi radi tistim državam članicam, ker predpisov še nimajo oziroma še niso tako strogi, da dosežejo vsaj to minimalno stopno zaščite. To je lahko spodbuda, to je pa lahko tudi vzvod za evropsko industrijo in podjetja. Opredelitve. Pri opredelitvah ni m, mm, večjih težav, čeprav smo slišali nekaj predlogov glede tripsa. Eh, poglavje 2, eh, četrti odstavek člena 3. Tu je govora o razkritju poslovnih skrivnosti, kadar je nezakonito. Komisija odgovornost pripisuje na podlagi pravne odgovornosti oziroma krivde oziroma malomarnosti. Mislim, da bi tudi tu morali imeti nekoliko, nekoliko bolj uh, omejeno, restriktivno opredelitev v smislu pravne odgovornosti. Tu bi rada opozorila na nekaj, kar je tudi zelo pomembno, to pa je poglavje 3, uh, eh, ukrepi, postopki in pravna sredstva. Uh, mislim, da tu sicer ni večjih težav stališča notranjega trga oziroma uh, zaščite potrošnikov, a vseeno je to poglavje, kjer potrebujem pomoč kolegov. Na zadnje smo že govorili o interesih in deležnikih. Tu gre predvsem za zaščito temeljnih pravic posameznikov, pravic potrošnikov, pravic delavcev, kot tudi uh, pravnih pravic, ki jih ima podjetja. Uvodni izjave 23 in 24 sta namenjeni prav temu. Ne smemo na noben način zmanjšati stopne zaščite teh pravic pogovarjati bi se morali o, o ceni učinka. Eh, je že prav, da prosite eh, kolege za konkretno mnenje, ampak eh, posegate v čas Katrin Styler. No, samo še nekaj minut mi dovolite, gospa predsednica. Dve minute, dve minute prav. Zelo hitro znam govoriti. Ja, enkrat si moramo organizirati to izmenjavo mnenja. Prav, nič hudega, bom pač še hitreje govorila. So, at the end. <laughs> at, at the end. Um, I think that uh, is important. Uh, Na vsak način je zelo pomembno, zdaj bom spet nadaljevalo italijanščine, ker je za me nekoliko lažje. Uh, Kot sem dejala, torej, m, mm, bi rada pri tem poglavju prijela mnenja kolegov. E, žal mi je, da sem e, preveč podrobno e, začela obravnavati besedilo in se ne posvetila oceni učinka. Pri oceni učinka je nekaj zadev, na katere bi rada upozorila in rada bi povratne informacije održala. Oprostite, da sem uporabila preveč časa. Ker bi rada bila uh, temeljita, sem želela povedati tudi nekaj uh, zadev, ki so sicer bolj podrobne, a so se mi zdele zelo pomembne. Um, for, uh, Hvala lepa za SND, gospod Moretti. No? Okay. So ECR, Ms. Ms. Za EKR, gospod McClarkin. Hvala lepa, gospod predsednica. Hvala lepa uh, imenovani poročevalki. Hvala lepa komisiji za to, da nam je predstavljala dodaten podrobnosti. Uh, ta ocena očinka je bila zanimiva. Preseneča me zadnja uh, eh, prosovnica. Uh, zanima me, kaj so države članice o tem povedali, zaradi tega, ker potrebujemo ustrezno civilno pravno sredstvo, to je, mora biti uh, temelj. Upamo, da bo ta dosi zagotovil uh, možnost majhnim in srednjim velikim podjetjem, uh, zato da so bolj konkurenčna, predvsem zaradi tega, ker nimajo običajno dovolj finančnih sredstev, da bi zaščitila uh, svoje poslovne skrivnosti. Nekaj skrbi imam glede. Uh, zastaranja, ki je eno leto, pri nas v Združenem kraljestvu za opravdanje eh, velja rok šest let. Upam, da bo mogoče najti neko sredno pot. Potem pa je naslednja zaskrbljenost, ta je glede stroškov. Rekli ste, da to ne bo posrečilo nobenih dodatnih stroškov. Ali je to res? Ali lahko potrdite, da v državah članicah, kjer že poznamo ustrezno zaščito, Eh, sistema ne bo treba spremeniti. Thank you. Hvala lepa. Gospa Kala za Alde. Thank you. Hvala lepa. Pogovarjali ne bi se o oceni učinka danes in ker še nismo videli uh, osnutka poročila, se težko odzovem na to, kar je povedala poročevalka. Imam pa bolj splošen komentar. V oceni učinka se komisija uh, naslanja na to, da mora ta dosje promovirati inovacije. Ampak mene zanima, ali bi evropska pravila o uh, poslovnih skrivnostih lahko uh, omejevala inovacije. Zakaj? sodelovanje med podjetji postaja vse bolj relevantno. Komisija pravi, da bi eh, večja zaščita izboljšala sodelovanje, ampak pri odprtih verjih gre ravno za sodelovanje. Ali bo eh, do inovacije dejansko eh, okrepljene, če bo vsak zaščitil svoje skrivnosti potem so tu majhna, srednja, velika podjetja. Pravite, da eh, želite spodbuditi konkurenčnost majhnih, srednjih, velikih podjetij, ampak v oceni učinka vidimo. 125 podjetij se je odzvalo na posvetovanje, 59 jih je bilo eh, majhnih ali srednje velikih. Zato me zdaj zanima, ali bodo koristi od tega, da si res Eh, največje za majhna srednja velika podjetja. Res je, da običajno nimajo finančnih sredstev za to, da bi pravno zaščitila svoje poslovne skrivnosti, ampak tudi ob teh evropskih predpisih majhna srednja velika podjetja še vedno ne bodo mogla plačati eh, pravnih oziroma sodnih stroškov za zaščito, večja podjetja pa zagotovo lažje. Zanima me, ali bi zaradi tega, ker bo do večja podjetja večkrat pravno zaščitila svojo poslovno skromnost, s tem kakorkoli omejila konkurenčnost majhnega gospoda, malega gospodarstva. Zanima me, kako boste izboljšali konkurenčnost. Odvetnica sem bila 14 let in obravnavala celo vrsto različnih zadev. In kot ste uh, v svoji predstavitvi dejali, poslovna skromnost ne pomeni, ne preprečuje nikomur, da bi si domislil kaj podobnega. Ampak mene zanima, kako bo lahko nekdo dokazal, da je poslovna skrivnost tisto, kar si je sam domislil. Kadar lahko dokažete, da je nekaj vaša skrivnost, potem lahko tudi dokažete, da je nekdo nekaj ukradel. Ampak kako potem lahko ocenite škodo, ki je nastala za voljo ocene odškodnine? Preprosto je reči, veliko več denarja bi zaslužil, če mi poslovne skromnosti ne bi ukradli. E, vendar pa je težko oceniti, koliko. Nekdo je rekel, da je pomankanje pravnih sredstev razlog, zakaj nekateri ne podpirajo teh eh, predlogov pa še trgovina. Veliki trgovinski partnerji imajo zakonske predpise za zaščito poslovnih skrivnosti in proti otujitvam poslovnih skrivnosti. Mene zanima, kakšne zakone imajo v Rusiji in na Kitajskem, ki sta dve veliki trgovinski partnerici. Rusi morda nekoliko manj trenutno, ampak Kitajska gotovo. Pascal Durand. Oui, merci, euh, madame la présidente. Hvala lepa, gospa predsednica. Skušal bom biti kratek in ne ponavlja, ponavljati tistega, kar sem že povedal na zadnje o nekoliko presenetljivem načinu, eh, ki ga je komisija izbrala za predstavitev tega doseja. Mislim, da začenja od zadaj, kar je nekoliko nenavadno. Seveda si vsi želimo izboljšati konkurenčnosti, vsi želimo uh, zaščititi malo gospodarstvo, gotovo. Ra vsi bi radi ustvarili delovna mesta in spodbudili raziskave. To je že res, ti cili so vsi plemeniti. Uh, Evropska unija bo postala najbolj učinkovita in najbolj konkurenčnost. Tega si vsi želimo. Vendar pa sem vedno zelo previden ko uh, se skušamo osredotočati na majhna srednja velika podjetja. Vsi skušajo zaščititi poslovne skrivnosti, ampak zdaj ste vprašali 150 podjetij in če jim boste rekli, a boste bolj veseli in zadovoljni, če bomo zaščitili vaše poslovne skrivnosti, jasno, da bodo rekli ja. Skrbi me nekoliko, kako je bila izvedena ta ocena iz več razlogov. In kot sem že povedal, se mi zdi, da so te eh, razpredelnice nekoliko zavajajoče, še posebej tam, kjer se eh, omenja francosko zakonodajo. V Franciji sem bil odvetnik 25 let. In natančno vem, kakšna je zakonodaja na tem področju v Franciji. Poslovne skrivnosti, če so utemeljene in zakonite, in to je nekaj, kar manjka v besedilu, v Franciji se eh, poslovno skrivnost lahko eh, zaščiti civilno pravno in kazansko pravno in v mnogih državah članicah. Nekoliko moti me to, kar pravite, da stvari ne funkcionirajo dobro posod, zaradi tega, ker so velike razlike eh, v zakonskih okvirih. Ampak Prav, rekli ste, da so razlike v uh, uh, gospodarskem pravu, da so razlike v civilnem pravu, da so razlike v kazenskem pravu, ampak vse to je čisto normalno. Namenjali, omenjali ste primere iz ZDA, ampak mene zanima, katera država ne ščiti svojih ljudi pred uh, krajo, ker piratstvo je kraje. Navajali ste primere uh, piratstva. Obstaja zakonski predpisi za zaščito podjetij, to je jasno. Ampak še nekaj bi rad na koncu povedal. Nekaj o neopredeljeni poslovni skrivnosti. Tisti, ki zagovarjajo uh, ameriški pristop in TTIP, bodo rekli, da je treba zaščititi vse poslovne skrivnosti, ampak to bi omejevalo dostop potrošnikov do informacij, ker bi bile vse te informacije zaščitene. Mislim, da se lahko na to zadevo pogleda z različnih eh, gledišč. Mislim, da so stvari precej tvegane, stvari so zastavljene precej na široko, zelo malo izjem ste predvideli in dejansko me še niste prepričali. da uh, je ta okvir danes problematičen, še posebej za majhna in srednja velika podjetja. E za GUE je poročevalec gospod Maštalka, ampak mislim, da ga ni z nami. Skupina EFDD pa še ni imenovala poročevalca v senci in tudi nišče ni prisoten iz njihovih vrst še en govorec oziroma dva želita spregovoriti in na to pa bomo dali besedo ponovno komisiji, da se odzove, da poda svoje mnenja na nekatere pripombe. Tako da, ljudi, prosim, bodite kratki. Brief, da bom res kratka, skrbi me samo eden izmed možnih učinkov, um, omenjen v oceni učinka. Komisija pravi, da direktiva, kot je predlagana, naj bi pozitivno vplivala na mobilnost delovne sile. Glede na to, da je znanje delavca na trgu dela res um, največ, njegova največja prednost, ko išče službo in glede na to, da vsak zaposlovalec um, pri morebitno novo delencu želi najprej prejeti življenjepis, potem lahko predvidevamo, da bodo mm, delodajalci predvidevali, da bodo delavci seboj prinesli tudi določeno znanje. Tale predlog pa opredeljuje kakršnokoli znanje mm, kot um, poslovno skrivnost, um, tudi ko ni upravičenih razlogov za zaščito tovrstnega znanja. Kako bomo zaščitili morebitnega novega delavca pred nevarnostjo, da bi razkril kakršnokoli tajno znanje prejšnje, ki ga je pridobil pri prejšnjem zaposlovalcu in sicer samo tako, da bo to znanje pač uporabljal na novem delovnem mestu. Gospa Grapini. Vas bom. Eh, Najlepša hvala. čisto iskreno rečeno sem natančno prisluhnila predstavitvi in eh, prebrala študijo in me vidik MSP-jev zelo skrbi. Zakaj? Velika podjetja z lahkoto lahko ukradejo mm, poslovne skrivnosti MSP-jem zaradi tega, ker mala podjetja ne morejo sprožiti postopkov pred sodiščem oziroma je za njih to teže. V praksi ne razumem, kakšno korist bodo imeli MSP-ji od tega predloga. To je namreč eh, eden izmed vidikov, ki ga je komisija omenjala v študiji. Želite zaščititi MSP. Sama prihajam iz zasebnega sektorja, iz vrst malih in srednje velikih podjetij. In gre za velike napore, ki potekajo že več let. V nekaterih državah ni primer, primernih. Um, trgovinskih sodišč za te namene. Pri poslovnih skrivnostih gre za odnos med delodajalcem in delojemalcem, ker lahko naprimer delojemalec um, ukrade neko poslovno skrivnost ali pa jo odnese s seboj. Potem je tu še odnos med MSP-jem in um, dlje časa zaposlenim delavcem. In uh, delavec um, v tem, v tovrstnih primerjih običajno izgubi so v postopkih eh, poravnave zaradi tega, ker je romunska zakonodaja bolj naklonjena zaščiti delodajalca. Tako da se mi zdi nemogoče, da MSP začne to vrsten pravni boj. In še nekaj ni bilo popolnoma jasnega. Dejali ste, da ima samo deset držav opredelitev, jasno opredelitev poslovnih skrivnosti. In povejte nam, ali gre tu za enako opredelitev poslovnih skrivnosti. Kaj tem? Če vsi drugače opredeljujemo ta pojem, če za naš pomeni poslovna skrivnost nekaj drugega, potem bo prihajalo do sporov, do neenake obravnave. Potem tudi ni relevantno vprašanje čezmejne trgovine, če nimamo enakih opredelitev. Tako da mi povejte tudi, ali bomo s tem predlog pomagali MSP-jem ali jim še otežili delo. Ni mi bilo popolnoma jasno to, kar ste dejali vi, komisija in to, kar so omenjali poročevalci v senci. Morda nismo imeli na voljo ravno največ časa, ampak ne razumem čisto dobro, kako bomo uporabljali to direktivo. Če vse države članice nimajo opredeljenih poslovnih skrivnosti, če jih ima opredeljenih torej samo deset držav članic, Na voljo je seveda tudi sporazum TRIPS, vendar ga ne izvajajo vsi. In kolega, ki je bil um, pravnik, je imel prav, ko je vprašal oziroma se je vprašal glede tega, kako dokazati, da je neka ideja bila res v prvi vrsti moja. Tako da res ne vem, kako zaščititi MSP. -je. To je sporočilo, ki ga želim prenesti tudi našim volitev. Treba je jasno pokazati, kaj počnemo. Treba je reči, da imamo direktivo, s katero bomo zaprli podprli MSP-je in varovali poslovne skrivnosti. Hvala. Komisija, se želite odzvati na nekatera vprašanja? Ja, da, se bom potrudil, predsednica, glede nekaterih vprašanj se bom odzval, ker ni na voljo več veliko časa. Se bom morda dotaknil tudi konkretnih vprašanj poslancev. Glede števila MSP-jev je bila opravljena sorazmernostna študija. Res nismo opravili veliko pogovorov z MSP in smo se potrudili pač, da je ta skupina čim bolj reprezentativna. Čeprav gremo da samo za 50 eh, predstavnikov, kot ste dejali, so imeli ti legitimen interes na tem področju. Tako da ja, res je ta številka dokaj majhna. Bi vas pa še enkrat pozval, da pregledate metodo dela in tudi skupina, ki je upravljala to študijo, je podkovana na tem področju, tako da nismo bili mi osebno tisti, ki smo izvajali pregled stanja. Potem več poslancev je dejalo, da MSP-ji ne morejo sprožiti pravnih sporov. Tu ne podam dve pripombe. Najprej nekateri MSP-ji to počnejo. In drugič, z nekaterimi MSP-ji, s katerimi smo se pogovorili, so dejali, da že samo dejstvo, da obstaja zakonodaja Evropska unija, torej pomeni, da bi v 28 državah članicah imeli jasno opredelitev poslovne skrivnosti, če se odzovem tudi na vaše nadaljne pripombe. Tu gre za opredelitev, ki je ekvivalentna TRIPS-u, tripsu, ki naj bi ga pravzaprav izvajale države članice. Torej dejstvo, da smo odkrili različne opredelitve v nacionalni zakonodaji glede poslovne skrivnosti, poraja še dodatna vprašanja. Torej obstaja dejanska potreba po nadaljem usklajevanju na tem področju. Dodana, dodane vrednosti tega predloga za MSP je torej ne bi smeli podcenjevati. In tu ne gre samo vprašanje pravnih postopkov. Ko si pogledamo to vprašanje, ugotovimo, da so številni MSP-ji dejali, da če imamo jasno opredelitev in jasno besedilo, ki se ukvarja s tem področjem, da bi jim to pomagalo pri sodelovanju tudi z večjimi podjetji. Kajti tako je bolj jasno, v katerih um, elementih se lahko pogajajo z večjimi podjetji. In to je bil naš namen. Razumem torej pomisleke poslancev, da bo prišlo do lobiranja strani večjih trgovinskih združenj, ki predstavljajo velike korporacije. Ampak dejstvo ostaja, da MSPI še vedno so v licenčnih odnosih, naprimer, z večjimi podjetji lahko gre, da večja podjetja v nekaterih primerjih eh, usiljujejo svojo voljo malim podjetjem. Menimo, da naš predlog ne bi ošibil stališč izhodišča MSP-jev, ravno obratno. Seveda pa bo manevrski prostor za MSP-je pri sprožanju sodnih postopkov vedno nekoliko manjši, ampak po našem, naši oceni ta predlog ima dodano vrednost na MSP-je. Že en element, ki sem ga omenil v predstavitvi, je bil, da vsaka država članica na nek način ščiti poslovne skrivnosti. In tu ne gre pravzaprav za vprašanje, ali ščitijo poslovne skrivnosti. Gre za način oziroma za razlike med zaščito poslovnih skrivnosti. Ko gre za čezmejne situacije, do katerih bo prihajalo če dalje pogosteje, bo treba imeti na voljo informacije o tem, katero pravo lahko uporabite, kako lahko sprožite sodni postopek, če sploh lahko. Tako da zaradi teh vprašanj trenutno prihaja do veliko previsokih stroškov in zaradi tega so podjetja izpostavila pomisleke, ko smo jih poprašali potem. Tako da mislim, da ta slika ni izkrivljena. In še zadnja pripomba pri MSP-jih. Zelo redko se zgodi, da ko podate predlog zakonodaje na nekem področju, da bi prejeli že zgodaj tako zelo močen odziv strani MSP-jev, da bi morali to ukrepati na ravni EU. Predvsem za MSP to velja in govorim iz lastnih izkušenj. Že več kot 20 let delam za komisijo. Velika večina MSP-jev si ne želi pravnih postopkov, tu pa bi jih pravzaprav zahtevali. Tako da prosim poslance za pomoč, prosim, da pogledate oceno učinka in študije. Nismo hiteli pri pripravljanju teh elementov, kajti drugače tudi predloga samega ne bi dali na mizo. Hvala, predsednica. Želeli bi slišati možnosti še pripombe poročevalke, razumem pa, da ste želeli še nekoliko več časa za, za to, da bi lahko sami spregovorili s poslanci, ki so se odzvali. Sedaj pa še poročevalka, par sklepnih pripomb, prosim. Torej, če tu ne bi šlo za direktivo v prid MSP-ju, potem pravzaprav ne bi bilo razloga za obstoj tega akta. Torej, kar se tiče pravdnega postopka v Italiji, zastaral, so zastaralni roki dokaj kratki in tudi pravna podlaga je dokaj nejasna. Ampak tu gre za druga vprašanja, tu gre za vprašanja, ki se jih ta predlog ne dotika, tu gre za harmonizacijo pravnih sistemov in to ni v naši pristojnosti. Naše konkretne izkušnje v Italiji na področju MSP-jev pa kažejo, da so MSP-ji glavne točke za inovacije, da je financiranje za zagonska mala podjetja zelo pomembno in da jih je treba zaščititi. Uvajajo se tudi nove tehnologije strani MSP-ji, ki jih na to prevzamejo večja podjetja in pogosto so ta nova mala zagonska podjetja del večjega podjetja. Lahko pa so tudi neodvisne in tako je treba zagotoviti ustrezen prispevek tudi za njih. Treba je torej zagotoviti harmonizacijo na ravni EU. Če bo prišlo do povečane zaščite v nekaterih državah članicah, je to zadovoljivo, ampak mi bi si tu želeli vsaj minimalne ravni zaščite prek uredbe. Tu v direktivi bi si morali prizadevati tako za zaščito delodajalcev kot delojemalcev. Hvala, najlepša hvala za zelo podrobno predstavitev um, ocene učinka. Mm -hmm in um, hvala za to, da boste informacije posredo, nadaljne informacije predsedovali tudi ekipi, ki dela na tem področju. Naslednja točka se prav tako dotika predstavitve ocene učinka. Giraro, vi predstavljate oceno učinka glede naprav na plinasto gorivo. Poročevalko je gospa Catherine Styler. Uh, In eh, Alison Davis eh, je z nami, ki je članica odbora za predhodne ocene učinka. Tako da, če želite podati pripombe na to, lahko služba za predhodno oceno učinka to stori tudi danes popoden, glede na to, da zadevne kolegice ni z nami. Sedaj pa predajamo besedo kar komisiji, prosim. So, Najlepša hvala. Kolega Katažiš bo predstavil predlog um, naprav na plinasto gorivo, na to pa se lahko odzovemo na morbitno vprašanje, če se strinjate. Izvrstno, prosim. Thank you. So, if we go to the first slide. Hvala. Pojdimo torej na prvo prosojnico pri predstavitvi bom poskušal biti čim krajši. Bom pa najprej opisal sam postopek. Direktiva o plinskih napravah, ki je trenutna pravna podlaga za plinske naprave in opremo, je direktiva, ki velja že od leta 2009. Tako da gre tu za klasični zakonodajni pristop, za klasični pravni okvir ki deluje že kar nekaj časa. Sedaj pa je bil ta pravni okvir podvržen reviziji. Obstaja tudi delovna skupina držav članic, um, ki obstaja že od um, začetka veljavnosti direktive. V okviru razprav delovne skupine držav članic so bila izpostavljena v preteklih letih številna vprašanja. In ta skupina je na to vzpostavila namensko delovno skupino, da bi podrobneje razpravljali o potrebi revizije trenutnega pravnega okvira. Potekala je tudi ekspost evalvacija obstoječe direktive in uh, njene uspešnosti. Rezultati delovne skupine držav članic in uh, skupine za naknadno evalvacijo so bili uporabljeni za to, da smo začeli pripravljati specifično študijo učinka glede različnih vidikov, ki naj bi jih obravnavali. Poleg tega smo pripravili tudi javno posvetovanje za to, da smo stopili v stik z laboratorijami, pri zglašenimi organi, nacionalnimi organi, z zasebnimi državljani in tudi z drugimi deležniki, zato da bi prejeli njihove odzive in prispevke. Vse to smo vključili v ocena učinka in rezultat je bil odobritev poročila o oceni učinka strani komisije maja 2013. Na to je mm, sledila priprava in sprejetje osnutka zakonodajnega akta. Gre za zakonodajno pobudo, ki je bila sprejeta maja letos. Tu vidimo tri različna področja, ki jih je treba preučiti. Prvo vprašanje se seveda vedno nanaša na uskladitev z novim zakonodajnim okvirom. Tu gre za novo obveznost eh, strani institucij in tudi na področju plinskih naprav smo se zavezali temu, da upoštevamo tako imenovane standardne določbe in opredelitve ter druge elemente ki so bili sprejeti v okviru sklepa 768 iz leta 2008. Ta direktiva je torej predmet pregleda in pri tem smo upoštevali tudi horizontalne opredelitve in obveznosti gospodarskih subjektov, potem oceno skladnosti, obveznosti priglašenih organov in tako naprej. Pri tem nismo opazili večjih težav, kar se tiče horizontalnih elementov pri izvajanju direktive o plinskih napravah. Seveda pa obstajajo še nekatera druga vprašanja, ki se jih treba lotiti. V primeru plinskih naprav pa ni bilo potrebe, da bi šli dlje od um, same prilagoditve novemu zakonodajnemu okviru. Tako da s premembami ne uvajamo pravzaprav nikakršnih novih elementov v pravni okvir. Tudi učinki so enaki kot za vseh devet direktiv iz uskladitvenega svežnja. Če torej nakratko opredelim eh, spremembe oziroma učinke. Naj ugotovim, da nismo ugotovili dodatnih stroškov za gospodarske subjekte, podjetja ali priglaš priglašene organe. Namen je samo ta, da bi izpolnili že obstoječe obveznosti in kodificirane prakse, ki jih sektor že tako izvaja. Ni bilo potrebe po kvantitativni oceni učinkov, samo kakovostno oceno smo izvedli, samo kakovostne učinke smo opredelili. MSP-ji prav tako niso podvrženi nesorazmernemu bremenu zaradi pregleda. Prihaja pa morda do nekaterih stroškov za javne uprave, ko gre za ponovno priglesitev ali ponovno certifikacijo priglašenih organov. Poglejmo si še vprašanja, ki so specifična za ta sektor. Potem, ko smo zelo natančno preučili vse prispevke deležnikov, smo lahko opredelili nekatera področja oziroma vidike, ki jih je treba obravnavati bolj natančno. Prva težava je ob uvedba sektorskih opredelitev mm, v direktivo. Ena izmed težav te trenutne direktive je, da pri navajanju seznama mm, naprav ne navaja tudi namenjene uporabe naprav. In to velja tudi za številne druge mm, opredelitve, ki so tipične za ta sektor. Um, tako da smo želeli zmanjšati pravno nejasnost in poenotiti razumevanje. Zato smo ugotovili, da je treba v zakonodajni akt unesti tudi opredelitve, ki so specifične za ta sektor. Naslednja težava se nanaša na izboljšanje sporočanja strani držav članic glede dobave plina obstaja sistem za sporočanje tovrstnih eh, informacij, ta je na voljo že sedaj. Prihaja pa do očedalje večjega števila primerov, ko se naprimer uporablja bioplin, tako da je treba biti pripravljen eh, na različne primere in upoštevati tudi posebne zahteve glede poročanja. Uvesti smo morali tudi nekatere nekatere elemente, s katerimi bi opredelili odnos med uredbo o napravah na plinoste gorivo z splošno zakonodajo, ki velja na področju učinkovite uporabe energije. Pri drugih napravah smo ugotovili, da ni potrebe, da bi šli dlje od trenutno obstoječega besedila ugotovili smo, da je morda treba upraviti samo redakcijske popravke in unesti nekatere manjše spremembe, tako da bi odrazili prakse, ki jih že izvajajo gospodarski subjekti. Tako da smo v prilogo eno unesli naprimer oceno tveganja. Ko pa gre za področje uporabe uredbe. Pa naj izpostavim, da v, v procesu priprava, priprave ocene učinka nismo zaznali razlogov za razširitev področja uporabe uredbe. Tako da smo natančno preučili trenutno stanje glede naprav, ki uporabljajo plinasto gorivo in niso na področju ne spadajo na področje uporabe trenutke direktive. Seveda obstajajo varnostni razlogi, ki bi govorili v prid eh, širitve področja uporabe. Ampak področje uporabe ohranjamo na trenutni ravni. Z eno razliko umaknili smo specifično omejitev 105 stopinj cenzija, ko gre za naprave, ki uporabljajo, običajno uporabljajo temperaturo vode nad 105 stopinj cenzija. Ta temperaturna omejitev predstavlja tveganja samo zaradi pritiska in eh, to vrstna tveganja sedaj pokriva direktiva o tlačenih posodah. Tako da mm, ne bo nikakršnih um, težav ali prekrivan, ko bomo umaknili iz področja uporabe to vrstne naprave. Kar se tiče bistvenih eh, zahtev v zakonodajnem predlogu, pa smo ugotovili, da predlog eh, zaobjema vsa glavna tveganja, kot tudi vidik eh, učinkovite uporabe energije. trenutno besedilo, v trenutnem besedilu pa ni predloga, da bi bili glede energetske učinkovitosti bolj specifični zaradi tega, ker se trenutno sprejema zakonodaja o energetski in učinkovitosti, na kar smo eksplicitno tudi opozorili v našem predlogu. Naj povem tudi da so v javnem posvetovanju deležniki podprli to vrstne spremembe, ki jih uvaja predlog. Ne bom se lotil posameznih ali ne na tej prosojnici, naj pa povem, da v večini primerov, v treh četrtinah do 75 odstotkov, torej um, so deležniki dejali, da podpirajo spremembe, ki jih predlagamo. Naslednji korak v procesu, torej potem, ko smo opredelili vprašanja, ki se jih moramo lotiti, je bil ta, da smo primerjali različne možnosti politik za to, da bi ugotovili, katera politična možnost najbolje odraža potrebo po izboljšavi in pojasnitvi pravnega okvira. Kot sem že dejal, pravni okvir, bistvene zahteve, področje uporabe in to vrstni elementi ostajajo nespremenjeni. Vse zadevne strani, torej priglašeni organi, nacionalni organi, gospodarski subjekti, vse to bo ostalo enako kot do sedaj. V praksi pa si prizadevamo za izboljšanje pravne jasnosti. Želimo izboljšati berljivost uh, dokumenta in ga seveda uskladiti z novim zakonodajnim okvirom. Ne gremo pa dlje od tistega, kar že zaobjema trenutna zakonodaja o plinskih napravah. Na sklep v oceni učinka je torej, da ni bistvenih uh, okoljskih, um, družbenih ali gospodarskih učinkov zaradi revizije trenutnega pravnega okvira. Različne možnosti politik bi zato lahko obravnavali na podlagi sorazmernosti in upoštevali kakovostne vidike, tako da pravzaprav do kvantitativnih eh, razlik med posameznimi možnostmi politik eh, ni bilo opaziti. Možnosti politik pa so predstavljene na naslednji prosojnici. Torej, možnosti politik so naslednje. Ohranjanje statusa quo kot eh, izhodiščna opcija, potem druga možnost, možnost mehkega prava, torej da ohranimo trenutno zakonodajno besedilo, vendar da bi ga dopolnili z novimi smernicami. In tretja možnost je seveda možnost eh, zakonodajnega ukrepa, torej sprememba zakonodajnega besedila. Ne povem, da imamo že sedaj 23 dokumentov, ki služijo interpretacijo trenutne direktive. Trenutno stanje torej pravzaprav odraža možnost dve, možnost mehkega prava na podlagi primerjav v oceni učinka pa se nam je zdelo, da je možnost zakonodajnega ukrepa tista, ki zagotavlja najboljši odziv na potrebo po pojasnitvi pravnega okvira. Naš sklep je bil torej, da je preferenčna možnost možnost zakonodajnega ukrepa. Ta najbolj prispeva k zagotavljanju varnosti in na kratek in dolni rok eh, zagotavlja pravno varnost, izboljšuje in olajšuje tržni nadzor, zagotavlja usklajen medsektorski pristop in omogoča izvrševanje. In Še na zadnje, tako kot pri drugih predlogih, eh, imamo na voljo preglednico. Menimo, da je uredba najboljši instrument. Uredba prispeva k poenostavitvi in kot veste, je torej na voljo samo en dokument, namesto da bi prihajalo do 28 prenosov nacionalno zakonodajo. Gre za usklajen pristop v sektorju, tudi z, zaradi uskladitve z novim zakonodajnim okvirom. Zagotovljenja je torej pravna jasnost in nobenih dodatnih bolj omejujočih ukrepov ni moč sprejeti na ravni držav članic. Gre torej za pravila, ki veljajo v celotni Evropski uniji. Ohranjamo pa vse značilnosti trenutnega pristopa. Proizvajalci lahko izbirajo med različnimi tehničnimi specifikacijami, lahko še vedno uporabljajo določene standarde pod upoštevajoč um, domneva o skladnosti. Treba je sodelovati, torej treba je omogočiti tudi delo z drugimi posvetovalnimi skupinami, ugotovili pa smo, da tudi ni nikakršnih neskladij, ko gre za načelo subsidijarnosti, če torej predlagamo uredbo. Države članice bodo pristojne za izvedbene ukrepe, za izvrševalne ukrepe na področju zaščite trga in še vedno bodo lahko določale svoje pogoje za dobavo plina. To je čisto na kratko, torej predstavitev ocene učinka. Sedaj pa predajam besedo nazaj predsednici. Um, Catherine, Catherine Hvala lepa. Katrin Stiller, poročevalka. Hvala lepa, predsednica. Hvala lepa za to predstavitev. Naj izpostavim nekaj vprašanj. Potrebno pa je, sedaj ko imam priložnost, povedati tudi rok za prevod je 20. januar. In napredujemo k temu razprava, pa mislim, da bo 24. februarja o poročilu. Trenutno se sestajam z zainteresiranimi stranmi, tako industrijo kot potrošniškimi organizacijami. Upam, da se bom s poročevalci v Senci kmalo sestala. Rada bi se zahvalila komisiji za odgovore na moje vprašanja, ko smo se nedavno sestali. Nekaj točk iz te predstavitve. Zelo kratka bom predsednica. Kar se tiče dovodnega tlaka in izmenjave informacij in še prav posebno različnih poti, odkot prihaja plin iz eh, obnovljivih virov večinoma, to je tudi nekaj, kar se bo potrebno ogledati tega si nisem prav podrobno ogledala. Mislim, da bi bilo dobro povedati tudi o teh dobavnih pogojih nekaj. Prav tako smo si ogledali tržni nadzor in tudi izvajanje. Mislim, da je to tudi zelo pomembno vprašanje, še prav posebno zato, ker gre za varnost pri uporabi plina in naprav na plinasto gorivo in to je zelo pomembno za naše državljane in potrošnike, ko kupujejo te proizvode po Evropski uniji. 24. februarja bom imela priložnost predstaviti bolj podrobno svoje poročilo, vendar pa mislim, da ker bo to postala uredba, mislim, da je to dobro, imeli bomo samo en niz pravil, še prav posebno, ker je občutljivost napravno plinasto gorivo glede varnostnih vprašanj zelo pomembna. Hvala lepa za vaš čas. Tudi naša enota za oceno učinka pliva bo k malu podala poročilo. Kot je dejala predsednica že prej, ko smo si ogledali druga poročila, torej ogledali smo si poročilo o žičniških napravah in potem kasneje še osebni zaščitni opremi, potrebno je imeti ta svežen in zagotoviti doslednost med različnimi predlogi. Hvala lepa za vaš čas, se pa veselim tudi tega, da boste podali odgovore na moje vprašanje. Hvala. Hvala lepa, poročevalci v senci, potem pa še parlamentarna enota za ceno učinka vpliva. Prosim. Hvala lepa. Govoril bom romunsko, ker je to predvsej tehnična direktiva. Kratek bom, počakal bom na poročilo Catherine Stiller, ki ga bo kmalo predlagala ta direktiva, torej zadeva napravena pri nas to gorivo in podaja pomembne zahteve za naprave, ki jih dajemo na trg. Študije sem si ogledal in mislim, da se direktiva dobro izvaja v državah članicah. Res je, da ta direktiva pušča prožnost proizvajalcem, kar se tiče tehničnih rešitev za lajšanje dajanja na trg naprav, ki izpolnjujejo pogoje. Imamo harmonizirane standarde, ki so bili objavljeni v uradnem listu, vendar pa uporaba tega je bila do sedaj prostovoljna. Pogledal sem si oceno učinka Evropske komisije. Imam vprašanje. Povejte mi, prosim, ali je komisija s primerjavo sklepov študije in javnih posvetovanj menila, da je ta prožnost, ki sem jo prej omenil, imela učinek na varnost potrošnikov ali ne. In če da, kakšne so bile posledice za potrošniško varnost in kaj namerava komisija storiti, da bo do te naprave torej v prvi prilogi. Hvala lepa. Hvala lepa, gospoda Djakovica. Ni iz EKR. Sem da je ni, ker ste vi, seveda, Katrin Stiller. Alde sedaj? Pascal? Ne. Dita najprej, Dita. Pardon. Dita, Dita prosim, najprej. Uh, Hvala lepa komisiji za njeno predstavitev. Na tej točki ne moram dodati kaj veliko. Veselim se poročila Catherine. Morda samo dve hitri pripombi, kot je bilo pri žičnicah. Mislim, da bi bilo dobro, če bi imeli poglavje o nadzoru na trgu in strinjam se, uredba je boljša kot direktiva. Upam pa, da bomo to uredbo sprejeli, kar se da hitro. Veselim se nadaljnega sodelovanja. Hvala. Hvala lepa. Ja, ja, danes euh, pa res veliko govorim. Veselim se tega, da bomo sodelovali, veselim se že upravljenega dela, polno zaupanje imam v poročevalko, da bo dobro upravila nalogo, kajti to je napeta, pomembna tema. Hvala lepa. Alison, morda še enota parlamenta za očeno učinka. To je prvi stik z vami za nove poslance Evropskega parlamenta. Prosim. Hvala lepa. Naj razložim, kaj naša enota počne. Mi smo naknadna enota za oceno učinka sekretarjata parlamenta in sistematično pripravljamo začetno oceno pomagljivosti in prednosti ocenkov, ocene učinkov komisije, hkrati pa podamo tudi kratke povzetke, da se jo tako, da vam olajšamo obravnavo vprašanj. Ne ocenjujemo, torej ne vrednotimo, teh ocen učinka gledamo si samo um, seznam točk, ki jih je potrebno izvesti v teh ocenah učinka. Kar se tiče tega specifičnega primera, pa mislim, da sem lahko kratka. Komisija je jasno izpostavila, da je potencijalni učinek omejen zaradi omejitev in omejenosti sprememb, ki jih imamo, ki so predlagane. Ocena je sorazmerna s tem, kar se predlaga. Nekatere prednosti, ki jih lahko navedemo, je posvetovanje z zainteresiranimi stranmi, precej obsežno, nenavadno in mislim, da smo dobili pomembno, pomemben prispevek. V primerjavi z drugimi ocenami je to zelo pozitivna nota. Prav tako imamo zelo podrobno strukturo razdelitev mnen zainteresiranih skupin, tako da vidimo, odkot kaj prišlo. In potem argumenti, da spremenimo to iz direktive v uredbo, mislim, da je to predstavljeno na zelo spremljiv način. Pomankljivosti, ki smo jih videli, niso vsebinsko pomembne, naj jih nekaj na hitro omenim. To zadeva bolj formulacijo in veliko ponavljanja, kar potem otežuje razumevanje, ko beremo besedilo predstavitev težav, pravzaprav to niso težave, to so vprašanja, je nekoliko zmedena in nekaj nedoslednosti med glavnim poročilom in povzetkom, vendar pa to so podrobnosti, to imajo opravka s predstavitvijo, ne pa z vsebino ocene. Menili smo, da je razlika med možnostma ena in dve ustvarjena na umeten način, da pravzaprav tega ni. Vendar pa dobro, če je komisija to želi ohraniti, potem to lahko ohranimo. Druge možnosti pravzaprav ni, torej ali zakonodaja ali nič. In potem edino vprašanje, ki bi morda lahko si zaslužili nekaj več pozornosti, to pa so vprašanja, ki smo jih imeli pri naknadni oceni. To je tudi pozitivna točka ocene imeli smo to naknadno ceno, to ni vedno tako in iz tega smo nekaj potegnili. Ta cena pa je pokazala, da bi stroški izvajanja bili višji za MSP-je. Seveda, če si gledamo prvotno direktivo, ko so bili stroški povzročeni. In to, kar se predlaga sedaj, ne predlaga dodatnih stroškov za MSP-je v primerjavi z drugimi. Tako da razumem, zakaj je ocena za MSP-je bila neutralna. Zdi se tako, vendar pa če se vrnemo na prvotno direktivo, potem je to prineslo nekaj zaskrbenosti za MSP. -je. Morda bi se lahko tega tudi lotili v tem kontekstu. Ne vem. Naj zaključim. Poročevalka je to tudi že omenila. kar se tiče posebne zaščitne opreme, da morda še dve minutki, zato ker vas potem kasneje ne bo. So on the PP, I think perhaps the easiest way to... Dobro. <clears throat> Naj na hitro to primerjam z oceno napravo na plinasto gorivo. Direktiva o osebni zaščitni opremi razširi obseg na način, kot to zadeva tudi druge proizvode, ki trenutno niso zajeti. Pri tem primeru napravno plinjosto gorivo pa tega ni. Nismo videli proizvodov, ki bi lahko na novo prišli v področje te zakonodaje. Torej, imamo proizvode kot so rokavice, ki bi lahko bile zajete v osebno zaščitno opremo, pa jih sedaj ni zaradi rešitev uporabe področja zakonodaje. Prav tako potem nimamo podrobne razdelitve zainteresiranih strani v oceni učinka. V tem primeru prej pa smo imeli to v napravah na plinasto gorivo. Videli smo, da so MSP torej bili odeleženi pri tem in so prispevali k pri predlogom komisije. V osebni zaščitni opremi pa tega ne vidimo. Morda je bilo tako, morda pa dobro bi bilo, če bi komisija lahko to pojasnila. In potem še ena razlika. Nismo imeli formalne naknadne ocene direktive osebni zaščitni opremi. Imeli smo neuradno in delno ta ocena učinka temelji na tem, vendar pa uradno tega ni bilo. Komisija glede tega ne more storiti nič, vendar pa to je samo zanimivo vedeti za prihodnost. Tako da je pereče vprašanje za oceno učinka glede osebne zaščitne opreme to, kar sem omenila, kakšnih večjih stvari pa seveda tudi ni. Malo več vprašanj pa je kot pri napravah na plinasto gorivo. Morda bi komisija lahko ponudila nekatera nadaljna pojasnila. Hvala lepa. Da, o tem se bomo pogovarjali danes popovdne. Medtem pa še zadnja točka na našem dnevnem redu danes dopovdne gre za refit. Otmar Karas je poročevalec, program ustreznosti in uspešnosti predpisov REFIT, stanje in obeti. Odbor Juri je pristojni odbor, tako da dobi besedo sedaj kar gospod Karas. Hvala lepa, predsednica, gospod in gospodje. Na to temo bo jutri komisija podala predlog v narekovajih, mi pripravljamo samo mnenje. Vendar pa je seveda tudi mnenje zelo pomembno, moramo to obravnati, kot da je to naše lastno poročilo. V svojem prilogu mnenja in ko se lotevam seveda zakonodaje od ocene učinka posvetovanj pa do izvajanja prava EU v državah članicah. Navezujem se na sporočilo komisije glede stanja in obetov programa REFIT, kako učinkovita je zakonodaja. To je proces, ki traja in to moramo seveda gledati tudi v povezavi z dokumentom stroški odsotnosti Evrope. To je vprašanje, ki se ga zastavljamo vedno. Tako pri programu Monti 2004 glede skupnega trga in sedaj tudi ne Evrope vse. To je torej v naših premislekih. 11 točk predlagam odborom prvič. Imeti moramo jasno razporeditev direktiv in uredb. Razrobiti se moramo izogniti stroški izpolnjevanja. To je potrebno oceniti vnaprej in potem tudi stroške ne ukrepanja na evropski ravni. Drugič, reaktivacija načela mala podjetja imajo prednost, zato mora ostati test za MSP-je. Tretjič, tretjina stroškov za pravno obremenitev na ravni EU prihaja iz nacionalnih izvedenih ukrepov, zato moramo ponovno poseben pomen zagotavljati hitremu skrajnemu prenosu in moramo tudi preprečevati čezmerno urejanje. Četrtič. Za delegirane in izvedbene akte potrebujemo izvedbe ocene učinka. Ključno s posvetovanjem, če je seveda to ocenjeno za potrebno. Parlament, skupine in komisija mora imeti osebje za preverbo delegiranih aktov. Imeti moramo več osebja in to moramo storiti tudi na posrednji komunikaciji z drugimi odbori. Sicer nam bo prek delegiranih aktov ušla kakšna politična odločitev. Petič. Medinstitucionalni sporozum iz leta 2003 o boljši pripravi zakonodaje mora biti spremenjen in sicer tako, da bo izmenjava najboljših praks na področjih, kot je naprimer zakonodajno načrtovanje ocene učinke ter izvajanje in obravnavanje delegiranih in izvedbenih aktov zagotovljena. Šestič. Zazemam se za to, da bi m, mm, skupina na visoki ravni što, Štojberja, kakorkoli se že imenuje, na neodvisen način lahko svetovala in potegnila najboljše prakse iz držav članic in bi bila neposredno odgovorna novemu podpredsedniku Timmermansu. Ne more je nadomestiti, mora biti odgovorna njemu. Sedmič, posvetovanja z zainteresiranimi stranmi morajo biti pregledna in jasno zasnovana kakovostne metode, pa morajo zagotoviti tudi mašinska mnenja. Stroški neukrepanja na ravni Evropske unije morajo biti merljivi. Stroški na nacionalni ravni morajo biti seveda mereni v državah članicah. Devetič, priprava notranjih smernic za izboljšanje kakovosti posvetovanj in njihovo ocenjevanje. To sem že omenil. Menimo, da bi morali imeti bolj natančna vprašanja in večjo razumljivost. In potem portal Tvoja Evropa bi naj ponudil tem primeru enostavno dostop predvsem za MSP. -je. V tem trenutku pa je predvsem razdrobljen in moramo ga narediti bolj praktičnega. 11. Komisija obljublja nadaljne preglede refit in mislim, da moramo poleg tega zahtevati tudi dosledno porabo pravil Evropske unije, še prav posebno direktive o zapoznelih plačilih. To seveda škodi skupnemu trgu, kajti vse skupaj je potem še bolj razdrobljeno. To je teh mojih 11 predlogov kot mnenje za pristojni odbor, odbor za pravne zadeve. Hvala. Group, Jens Nielsen, but... Jens Nielsen, SND. Tak så mycket, jag vill, jag, jag pratar svenska, så får ni sätta på er era hörlurar. Hvala lepa, govoril bom po švedsko, prosim, nadenite si slušalke. Najprej bi se rad zahvalil za to mnenje. Mislim, da bomo lahko sodelovali različne politične skupine. Dobro je, da komisija predvideva to zakonodajo. Imam že izkušnje iz odbora za regionalni razvoj iz prejšnjega mandata in o tem smo veliko govorili. Potrebno je zagotoviti poenostavitve, odstraniti odpraviti po dvojevanja in ne aktualne elemente zakonodaje, ki še obstajajo. Upraviti moramo temeljito delo, da bi poenostavili pravila, ki so za potrošnike, podjetja in druge otežujoče. In tukaj moramo storiti še veliko. Prejšnji teden je bila v parlamentu sprejeta resolucija in postavili smo signal komisiji. Potrebno pa je, da se to spremlja potem še naprej. Nevarno je, če bi napačno razumeli poenostavitev zakonodajnih pravil, kajti to lahko postane hitro politično. Bil sem župan na švedskem, v svojem mestu in podjetja so se veliko krat pritoževala, kako zapleteno je vse in da ne vedo, kaj točno je mišljeno z določenimi predpisi, vendar pa to pravzaprav ni imelo opravka z mestom, pa tudi ne s poenostavitvijo pravil. Želeli so pravzaprav odstraniti kar vse. Okoljsko zakonodajo, zakonodajo za trg dela, davki so bili prezapleteni, torej včasih resnično so želeli odpraviti kar vse. To je šlo za različna vprašanja trga dela in druga. Tako da moram reči, da sem vedno bolj kritičen, kar se refita tiče. Ne gre toliko za poenostavitev, vedno bolj vse postaja politično. Socialne pravice, sindikalne pravice se omejujejo. Mislim, da moramo pa resnično zagotoviti poenostavitev, ki bi naj bila dobra za državljane. Potrebno je zagotoviti, da se bo možno držati pravil. Ofenziven program Evropske unije za poenostavitev za MSP-je. To je tisto, kar potrebujemo. Nekaj, kar bo prinašalo prednosti za MSP-je, ne da bi odpravljali pravice. To je tisto najpomembnejše. Pomembno je, da istočasno zagotovimo tudi visoko produktivnost, da smo bolj konkurenčni, seveda tudi na podlagi teh sprememb. Ne gre samo za MSP-je. Je pa seveda težavno, če se začne pri MSP-jih, pa so tu zadeve najtežavnejše. Upam, da bomo lahko sodelovali pri teh treh glavnih točkah. Torej, vidik delojemalcev, potrošnikov in pomembno je tudi, da krepimo pravice strank in potem moramo seveda zagotoviti minimalna pravila, države članice lahko gredo dlje, ostati pa moramo vseeno še konkurenčni. Ne smemo iti predaleč. IMKO kot pristojni odbor mora se zazemati za potrošnike in to moramo jasno obeljaviti, kar se tiče drugih odborov. Lahko morda si kdo zapiše seznam govornikov. Katrin, Mari tudi želi. Prosim, zapišite si. The, uh, Sama sem poročevalka v senci v imenu EKR. Nekaj pripomp. Najprej hvala lepa poročevalcu za pripravo tega zelo pomembnega mnenja. Veliko točk ste jih omenili izredno podpiram poenostavitev MSP prvi, potreba po tem, da si ogledamo zapoznelo splačil in potem sekundarno zakonodajo, potem ko je sprejeta primarna in tako dalje. Veliko, veliko torej stvari podpiram. Kar se tiče širše podobe, REFIT je pristojnost Timmermansa. Včeraj je bilo to izpostavljeno pred celotno komisijo potrebno si ogledati ne samo novo zakonodajo, temveč tudi obstoječo, če opravlja svoj namen. Celotna veriga pripravljalnega dela, sprejma določitev izvajanja in potem pregledi potem, ko je zakonodaja že uveljavljena in sprejeta. Moja skupina meni, da si moramo gledati celotno verigo od pripravljalnega dela pa do izvajanja in pregleda. In boljša zakonodaja mora biti v srču sprejmanja odločitev. Imamo še nekaj dodatnih zamisli, kot je. Ustrezna obravnava zakonodaje, tako da če dodajate nova pravila, potem odstranite nekatera stara in pomagate konkurenčnosti. Vse skupaj mora biti sorazmerno. Osredotočiti se moramo na konkurenčnost. Konkurenčnost EU v primerjavi z drugimi deli sveta. Če uvajamo pravila v Evropi, se moramo zavedati. Seveda nas zanima tudi, kaj se dogaja drugot, vendar pa potrebno si ogledati potencijalne učinke tega, kar bomo sprejeli na nas in na druge ohranitev neodvisnosti oporov za oceno učinka. To mislim, da je pomembna točka. Veliko krat smo v preteklosti že videli, da je ocena učinka prišla iz komisije in komisija morda včasih želi utemeljiti to, kar je želela povedati in ni tako, se ne zdi, tako neodvisno, potrebno je torej imeti tudi parlamentarno enoto za oceno učinka. Neodvisnost ocen je ključna, izjeme in režim mm, blažega pristopa, to je nekaj, kar je za me tudi pomembno. Potrebno je vzpostaviti zaupanje že zelo zgodaj v tem mandatu za skupnost podjetništva, za torej podjetniško srenjo, da skušamo razreševati težave in da se lotimo prednostnih zadev, ki so jih ta podjetja prepoznala. To je ključnega pomena. Izvedbeni in delegirani akti, mislim, da je tu potreba po boljšem pristopu do zakonodaje pri izvedbenih in delegiranih aktih, pa tudi boljši pristop do primarne zakonodaje potrebno pa je javnosti dati več možnosti, da si bolj podrobno ogleda izvedbene inteligirane akte. V preteklosti je bilo več jasnosti, ko smo imeli registr komitologije, sedaj pa tega ni več. Kar se tiče uveljavljanja in izvajanja, merjenja učinkov in tudi ciljev za zniževanje bremen, vse to je pomembno. Veliko dela smo v prejšnjem mandatu že upravili glede veliko različnih poročil o našem zakonodajnem okvirju in mislim, da bi bilo dobro, če ne bi pozabili nekaterih elementov, ki smo jih izglasovali že v teh dokumentih. Torej, tukaj imamo odlično pravno delo poračevalca, potrebno pa se je gledati nekatera vprašanja, katerih smo že govorili. Izvajanje, spremljanje, izvajanje, medsebojni pregled, zagotovitev, da ko zakonodaje zapusti parlament, na njo ne pozabimo in jo preglejujemo in ocenjujemo, ali je dosegla učinke, ki smo se jih, cilje, ki smo se jih zadali. Torej, to so moje misli, bom pa vesela, če lahko to predložim tudi drugim predrokom za preloge spremembe. Ula Turnest. Hvala lepa. Tudi sama bi se rada zahvalila poročevalcu za odlično, natančno pripravljeno mnenje. Strinjam se s poudarjenjem potrebe po deregulaciji še prav posebno za MSP-je. Mala in srednje velika podjetja so hrbtenica gospodarstva Evropske unije in s tem tudi seveda trga delovne sile v EU. Vsi si želimo vrniti rast v Evropo, spet ustvariti, ustvarjati delovna mesta. Zato sem prepričana, da je deregulacija še prav posebno za MSP-je nujno potrebna v podporo ustvarjanju delovnih mest. Potencijal glede tega v MS pa jih obstaja. Prav tako menim, da je zelo pomembno, da v svojem delu vključujemo različne zainteresirane strani, podjetja, MSP-je. Pomembno je, da pri prihodnem delu zagotovimo, da bomo dobili tudi njihova mnenja. Strinjam se s tem, kar ste izpostavili, ko je šlo za preprečevanje čezmernega urejanja. In prihajam z Danske in še prav posebno to mm, je za nas pomembno. Obiskala sem predstavnike MSP-jev in so, zade sedijo tukaj obiskovalci iz Danske in sem jih sprašvala, kaj jih zanima tukaj v Evropskem parlamentu. Deregulacija, deregulacija in deregulacija, torej tri prednostne naloge, to sem želela umeniti. Tudi sama imam visoka pričakovanja za novo imenovanega podpredsednika komisije gospoda Timmermansa. Resnično mislim, da imamo možnost, da se resnično osredotočimo na boljšo zakonodajo, na deregulacijo. In kot eh, porčaka v senci Alde se veselim sodelovanja, še prav posebno s poročevalcem in poročevalci v senci glede tega mnenja. Hvala lepa. Denis Young is not here. Denis da Younga ni. Gospod Maštalka, ste, boste vi na mesto njega? Si, ja, nisem stinovi spravodaj, to je kolega Denis. Hvala lepa, gospa predsednica. Nisem sicer poročevalec v senci, sem pa eh, član eh, pristojnega odbora. Jaz se strinjam s tem, kar pravi gospod Karas in v odboru Juri bom tudi njegove misli predstavil. Ta ocena je za nas prioriteta. Eh, pri predstavitvi komisarke gospe Jurova sem eh, omenil refit in rekla je, da je to ena izmed njenih prioritet. Upam torej, da lahko računam na eh, učinkovito delo in sodelovanje s komisijo. Gospa Grapi. Hvala lepa. pozdravljam eh, to jedrnato predstavitev gospoda Karasa. Posvetoval se je z mnogimi podjetji kot predsednik eh, skupine za majhna in srednja velika podjetja. Ampak, gledajte, to delo ne bo ničesar prineslo, če bomo samo izvajali študije in raziskave. Delež je bil pač 40 odstotkov. Težko bo uh, na podlagi tega uh, potegniti prave zaključke. Število oziroma delež med podjetji, ki so mala in srednja, je ogromen. Potem pa uh, v javnem posvetovanju od teh podjetij ne dobimo dovolj odgovorov. Težko je na podlagi uh, teh številk dejansko razumeti, kakšne so potrebe in želje v malem gospodarstvu. SMA je v mnogih, eh, pardon, SBA je v mnogih eh, državah eh, iluzija. Pogosto se to ne izvaja. Tudi jaz sem bila članica vlade. Mnoga ministrstva skušajo uvesti eh, takšne in drugačne davke, ko sem bila jaz ministrica. Čisto na koncu mi je uspelo eh, sprejeti še zakon, s katerim smo določili, da bi morali vsakršen nov davek, ki bi ga predlagali, morali eh, natančno preučiti v vseh resorskih ministrstvih, ki so prizadeta za to, da bi bili smiselni. Ampak to se ne dogaja. In zdaj spet tu podobno. Vedno znova eh, se regulira stvari in kot je počevalko senci ena izmed njih dejala, To, ta gold plating, to čezmerno prenašanje v uh, nacionalno zakonodajo je uh, odveč. To je breme če bi vsakeč znova ocenili stroške regulative ali pa opcije brez, potem eh, bi morda dejansko lahko našli način, da pomagamo majhnim in srednjim velikim podjetjem. Jaz poznam gospoda Karsa in vem, kako ta odbor dela. In vem, da smo bili doslej precej uspešni in skušamo zagotoviti, da so zakonska besedila učinkovita. Jaz sem eh, govorila o malem gospodarstvu. Vemo, v kakšnem stanju je. Mene zanima, kakšne nove ukrepe lahko pričakujemo od komisije, da bodo majhna, srednja, velika podjetja bolj konkurenčna. Mislim, da lahko pri vseh zakonskih besedilih zagotovimo, da bodo bolj učinkovita. Ta zakonodaja mora biti res v službi majhnih, srednjih, velikih podjetij. Uh, Pozdravljeni predstavniki eh, uh, MSP-jev eh, uh, v zadnjih vrstah. Evelyn. Ja. Evelyn Erkar. Pozicne. Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala lepa, gospod Karas, za opravljeno delo, ki je zelo pomembno. Majhna in srednja velika podjetja so res izjemno pomembna. Res pa je, da sem tudi še enkrat jaz malo pogledala eh, izrazje, ki se uporablja. Ne govori se. Eh, zgolj o deregulaciji. Ampak refit ni deregulacija, tu gre za zagotavljanje boljše zakonodaje in to sta dve zadevi. Kajti deregulacija je morda na koncu ravno uh, tisto, česar si ne želimo, to pa je 28 zakonskih okvirov. Mi si želimo enotnega trga, enotnega okvira in to je tisto, kar moramo doseči. Jaz se strenjam s kolegico iz naše politične skupine glede tega vprašanja. Druga zadeva, ki sem jo želela omeniti, pa je ocena učinka. Ta je seveda izjemno pomembna. Pomembno je, da so te ocene učinke dobre, da so temeljite, a neutralne. Pa še nekaj predpise, ki jih v Evropski uniji sprejemajo, niso namenjena samo gospodarstvu, samo podjetjem, ampak tudi državljanom. Zato je pomembno, da v oceno učinka dodamo element učinka na državljane. Kaj to za nje pomeni v smislu eh, trga dela, v smislu socialne zaščite, okol zaščite okolja, zaščite potrošnikov in tako naprej. Torej, ja, ocena učinka za mala in srednja velika podjetja prav, Ja, ocena učinka na gospodarstvo prav, ampak prav bi bilo, da ocenimo tudi učinek na družbo, na državljane. In mislim, da bi tu lahko še nekaj storili. Še tretji komentar ima gospod Karas in ta bo malo bolj kritičen. Občutek imam, čeprav mislim, da niste želeli tega doseči, občutek imam, da institucionalizirate odnose z deležnike. In to se mi zdi občutljivo, zaradi tega, ker mora biti politika, politika tudi neodvisna. Vemo, odkot prihajajo deležniki, vemo, da imajo zelo različne možnosti uh, za. Vplivanje na politiko, in da bi deležnike uvedli zelo, zelo zgodaj v zakonodajnem postopku, je eh, morda problematičen pristop, če ne celo napačen. Zdi se mi namreč, da bi neko veliko industrijsko združenje veliko lažje vplivalo na vse zakonske tekste, ki, lahko, eh, ki jih lahko zadevajo, eh, kot pa morda okoljevarstvene potrošniške organizacije, sindikati. Torej, S tem pristopom uh, imam kar nekaj težav in zato upam, da bo besedilo v zvezi s tem lahko spremenjeno. Gospod Šoltes. Gospa predsedujoča, hvala za uh, besedo. Tudi sam bi se res zahvalil poročevalcu za uh, sugestije, za uh, predložena uh, mnenja in seveda v politični skupini zelenih ne uh, nasprotujemo o tem, mnenjem bi pa želeli še nekaj stvari seveda dodati. Eh, sam se strinjam s tem kar je rekla kolegica iz danske poenostavitve poenostavitve in poenostavitve mislim da seveda je to ena pomembna točka za evropski zakonodajni paket ker tudi v državah članicah slišimo veliko pritožb zoper pretirano regulacijo. vendar eh, treba je vedeti da eh, deregulacija seveda ima pa tudi lahko svoje posledice in moramo paziti da simplifikacija oziroma deregulacija ne postane predraga da nima previsoke cene. govorim predvsem o tem ker se seveda hudič skriva v podrobnostih. to pomeni da je treba preprečiti da bi deregulacija pomenila izgovor za zmanjševanje določenih pravic socialne varnosti to kar so kolegi že pred menoj izpostavili zlasti na področju zaposlovanja minimumov in standardov za eh, zaščito eh, okolja in drugih eh, zaščit ki so predvsem pomembne za zaščito potrošnikov zlasti recimo na področju hrane in drugih izdelkov. Eh, želim samo izraziti eh, sugestijo da seveda je potrebno v ta naša priporočila tudi dati to tako imenovano ta balance med po eni strani simplifikacijo in pa potrebno nujno zakonodajo ki seveda mora eh, obstajati. in še če smem malo bolj konkretno v točki šest sugestij oziroma predlogov bi pri teh tako imenovanih deležnikih želeli dodati tudi ne samo eh, poslovni del ampak seveda tudi eh, sindikate in pa potrošniške organizacije ker eh, mislim da pri pripravi zakonodaje in pomembnih elementih same vsebine morajo sodelovati tisti deležniki ki jih zakonodaja tudi zadeva in še nekaj za konec če smem mislim da tako kot pri vsaki pri vsakem merjenju učinkov je tudi v tem primeru zelo pomembno kakšne eh, indikatorje postavimo za merjenje teh učinkov in tu je ključno vprašanje ker eh, če bomo samo analizirali učinke eh, je to premalo moramo torej tudi oceniti ali so indikatorji primerni ali torej pokrivajo tisto kar želimo s simplifikacijo tudi doseči to pomeni da simplifikacija da dokler ima plemenit dober in pošten namen ko pa postane izgovor za kršenje drugih pravil ki so temelj tudi dogovora o v evropski uniji tukaj pa lahko nastane problem zato še enkrat pravim pomembni so tudi indikatorji hvala Katrin Staller in potem gospod Porčvalec, potem pa zaključil. Um, uh, hvala, gospa predsednica. Uh, hvala gospodu Porčevalcu. Refit je pomemben element našega dela. Slišali smo že marsikaj o tem, še posebej o tem prekomernem prenašanju, gold plating. Dejstvo je, da države članice to še počnejo in to ima negativne posledice to pravzaprav eh, razlog za to, da Evropo eh, kritizirajo in obtožujejo za to, da eh, prekomerna regulativa prihaja iz Bruslja. Kadar države članice počnejo te stvari, eh, je to zelo frustrirajoče. Pri kasnelih plačilih, naprimer. Eh, Barbara je bila pračevalka to je bilo zelo, zelo pomembno, predvsem za majhna srednja velika podjetja. Ampak zdaj smo videli, da tega nihče ne izvaja. Morda bi tu morali nekaj storiti. Dobro, lahko se pogovarjamo o problemih, ampak moramo najti praktične rešitve na ravni držav članic, zato da bi zagotovili, da do tega gold platinga ne prihaja več da države članice ne postavljajo dodatnih zahtev. In seveda izvajanje in potem eh, nadzor izvajanja, to je tudi zelo pomembno. Eh, omenjam eh, zakasnela plačila, ampak obravnavali smo tudi mnoga druga zakonska besedila, ki so jih majhna in srednja velika podjetja zagovarjala, potem pa, ko države članice to izvajajo, je na koncu čisto nekaj drugega. Jaz se že veselim dela na tem področju, vsi imamo eh, velik interes pri tem. En sklop pravil na mesto 28 sklopov pravil je največja prednost, ki jo prinaša notranji trg, del katerega smo in za katerega smo pristojni v tem odboru. Prav. Eh, prave rešitve moramo najti. Hvala za to poročilo in res je to, kar pravite glede deležnikov. Deležnikov niso samo podjetja, treba je poslušati tudi drugim eh, v družbi. Hvala, gospod predsednica, hvala, poročevalec. V te, ob tej razpravi je gospod Timmermans tudi tvitnil, kako zelo pomembno je pregledati, kako relevantna je obstoječa zakonodaja in kako zelo pomemben je refit. Jaz sem tvitnila nazaj, da se uh, ravno v tem trenutku odbor uh, pogovarja o tem. Očitno nas poslušajo torej, tako da boste vedeli. Prav ta trenutek se tole dogaja. No, mislim, da je to super, saj s tem lahko dejansko uh, oživimo dialog tudi z državljani. Zdaj pa gospod Karas. Najprej bi se rad. Uh, vsem zahvalil za res konstruktivne prispevke. Mislim, da nihče ni ugovarjal mojim predlogom. V bistvu imamo zdaj štiri bloke, tako rekoč. Najprej vprašanje deregulacija, poenostavitev, boljša zakonodaja. To so stvari, ki si ne nasprotujejo. Učinkovitost in boljša zakonodaja so eno, deregulacija so pa eh, nekaj drugega. Deregulacija tudi ne pomeni nacionalizacija. Tu gre dejansko za boljšo zakonodajo, bolj učinkovito evropsko zakonodajo. predlogi eh, sprememb, eh, moramo zagotoviti, da bo načelo boljše zakonodaje dejansko eh, upoštevano in da deregula, eh, deregulacija ne pomeni nasprotje temu, da to tudi ne pomeni nacionalizacije. Naslednja stvar je eh, ciljna skupina, niso samo majhna, srednja, velika podjetja, tudi ne samo podjetja, res je treba v oceno učinka vključiti državljane, potrošnike in tako naprej. In ravno to je tisto, kar ocena učinka je. Ocena učinka je ocena učinka na vse. Tretji blok je institucionalizacija deležnikov. To ni bil uh, moj namen, niso deležniki tisti, ki odločajo, politiki smo tisti, je pa treba te stvari pojasniti z opredelitvijo ocene učinka. Tisti, ki jih zakonodaja zadeva, morajo biti del ocene učinka. Torej, upam, da eh, sem s tem odpravil ta pomislek, ki bi izražen. Četrti blok je pa še. Uh, dejstvo, da je treba razdelati nekatere zahteve. Jaz prosim, da predlagate spremembe, ki jih bomo potem seveda obravnavali. Upam, da bomo eh, na podlagi teh štirih blokov lahko precizirali še besedilo, kjer bo to potrebno. Še enkrat bi se vam vsem rad zahvalil za sodelovanje v tej razpravi. Rok za odajo predlogov sprememb je 10. december. Najlepša hvala gospodu poročevalcu in vsem ostalim. Malo smo uh, zamudili, ampak mislim, da je bila dvodanska seja odlična. Hvala.